anfangen. Meine Damen und Herren, ich darf. Gospe in gospodje, prosim. Da se usedete saj na tistih poceni sedežih zadaj. Ah, äh, glaub, 72, 72, Ja, ich sag's dir. Ne? Okay. Wir, Frau Back. Gospa Back, imate še kakšne informacije? Ovo, torej predlog 72, tu piše minus, vendar jaz sem za. You are in, in, you are in favor of the minus. Se pravi, ste za minus ali kako? Kompromis ena za. Kompromis ena za. Proti je stršani sprejeto. Predlog spremembe 19 za. Proti je stršani sprejeto. 21 za. Proti je stršani sprejeto. Kompromis 2 za. Proti je stršani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 30 za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. 35 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverili bomo elektronsko. Konec glasovanja. Du solltest jetzt die Stimmkarte nehmen, die dobro bi bilo, če bi vzela eh, kartico za glasovanje in umaknila American Express. 22 za sprejeto. Torej 16 proti, pa ni bilo dovolj. 36 za, proti Vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 38 v dveh delih. Glasujemo samo o drugem delu. Kdo je za drugi del? Proti, vzdržani, zavrnjeno. bomo preverili drugi del. Konec glasovanja. 22 eh, oziroma 23 za, 20 proti, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, ostršani, sprejeto. Predlog 45 za, proti, zavrnjeno. 45, ne, popravlja 46 za. 46, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, spreto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, spreto. 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 ne, se popravlja predsedojoči, 52 za, ne, 52 za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 62 z ustnim predlogom 2, Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 64 za. Proti vzdržani sprejeto. 65 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za. Proti vzdržani sprejeto. 70 za. Proti vzdržani sprejeto. 71 za. Proti vzdržani. Preverili bomo. die Antrag ist die Abstimmung ist geschlossen. Konus glasovanja 22 eh, za 25 proti zavrnjeno. 72 za proti 72 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis deset za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis enajst za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvanajst za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis ne. Predlog spremembe 90 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, 94 za, proti vzdržani zavrnjeno, 95 je brezpredmeten, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 107, drugi del. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto 108 za, proti vzdržani sprejeto 109 za, proti vzdržani sprejeto 110 za, proti vzdržani zavrnjeno 111 za, proti vzdržani zavrnjeno 112. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 111. 113 za, 113 za, proti. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo elektronsko. Prosim, da ste bolj aktivni. Konec glasovanja. Trideset proti šestnajst sprejeto. 115 za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani sprejeto, 1 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 6 za, proti vzdržani sprejeto, Preverili bomo. Konec glasovanja. 27 proti 20 oziroma 21. To je bil predlog spremembe 6 za. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 9 za proti, vzdržani sprejeto. 10 za. 10 za. Proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju. Glasujemo. konec glasovanja. Eh, poročilo je sprejeto s 36 proti 3 proti 1 glasom. Čestitke, gospa poročevalka. Če bi mm. Eh, gospe in gospodje v Bosni in Hercegovini bili tako enotni eh, kot mi v odboru, potem bi bilo dobro. Doris, morda bi morala večkrat potovati tja, da jim razložiš, kako se to dela. To bi bilo dobro za obe strani. Ich entschuldige mich ausdrücklich. Izredno se opravičujem. Das war wieder meine Reaktion nach Torej, to je bila pač moja reakcija eh, po metodi bolje izgubiti prijatelja kot šalo. Sedaj pa Črna Gora, Charles Tenok. Eh, in sedaj imate najprej besedo, ker včeraj niste prišli do besede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Žal mi je, da nisem moral včeraj govoriti, ampak bom poskušal biti čim bolj jedrnatar. Najprej bi se želel zahvaliti za uspešno pogajanje in doseganje kompromisa. Um, Črna gora ostaja še dobra zgodba, eh, seveda ji predstavlja najmanj izzivov. Uh, sedaj pa se pogajajo še posebej v skladu eh, s 23. in 24. poglavjem, ki se devata pravosodje. Seveda je to zelo pomembno, še posebej, kar zadeva boj proti korupciji, boj proti pratenju denarja in proti organiziranemu kriminalu. Eh, tam je še posebej problematična situacija, kar zadeva zaščito eh, manjšin, kar zadeva sodelovanje žensk v javnem življenju, vendar pa je ta regija zelo Eh, polna dobre volje, kar zadeva sodelovanje s sosedskimi državami. Eh, seveda pa tukaj tudi eh, upajo, da bodo lahko našli črpališča nafte v svojem delu morja, vendar pa zato mora najprej določiti mejo s Hrvaško. Težava je na področju pravosodja, zaradi tega, ker včasih storilci ne končajo tam, kjer morala spraviti roka pravice. Eh, Črnagora dela tudi v smeri vključitve v NATO. Eh, Tukaj imamo kar nekaj kompromisnih eh, amandmajev, pa tudi amandmajev. Prepričam pa sem, da bo večina podprla moje poročilo in tudi amandmaje kompromisne še posebej. Hvala. Hvala lepa. Imate kakšne opombe? Očitno ne. Preden se lotimo glasovanja, bi v naši sredini rad presačno pozdravil senatorja Jose Rosa Sacburo Poresa podpredsednika izvršnega biroja Mehiškega senata in gospoda Artura Gerita, generalnega sekretarja eh, za parlamentarne službe v Mehiškem senatu. Presrčno dobrodošli med nami. Od obiska predsednika Šulca februar lani so odnosi eh, z Mehiškim parlamentom eh, okrepljeni in veselilo bi nam, če bi lahko to dobro sodelovanje še nadaljevali in poglabljali. Torej, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da eh, opazujete tudi naše delo. Eh, sedaj pa kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Potem pa 25, kaj je to? napaka na seznamu. Kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3. Za? Proti vzdržani? Sprejeto. Predlog 32. Za? Proti vzdržani? Sprejeto. 33. Za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis štiri za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 42 za. Proti. Zavrnjeno. 44 za. Proti vzdržani sprejeto. 45 za. Proti. Sprejeto prosim. 46 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 eh, za, eh, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 63 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za. Proti je vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 75 za. Proti je vzdržani sprejeto. 76 za. Proti je vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za. Proti je vzdržani sprejeto. 82 za. Kje pa je ta sploh? Napaka na seznamu, se pravi 87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 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti, vzdržani sprejeto, 115 za, proti, vzdržani sprejeto, 116 za, 115. abgeschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 34 za, 17 proti sprejeto. 116 za, proti vzdržani sprejeto. 117 za, proti vzdržani sprejeto. 119 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 127. Proti, za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, preverjamo. wieder war im Friseur. Die Abstimmung ist geschlossen. Konus Glasovania. Osemindvajset za, šestindvajset proti, sprejeto. Tri za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani sprejeto, kompromis šestnajst za, proti vzdržani sprejeto, potem ustni predlog spremembe ki je bil zopet ustno spremenjen. Če ima kdo še kak pregled na tem, ne vem, za, proti, vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani, sprejeto, deset za, proti, vzdržani, sprejeto, enajst za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis sedemnajst za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno, 1 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 52 eh, za, 3 proti, nič vzdržanih, sprejeto. Čestitke gospodu poročevalcu. Sedaj pa prehajamo naslednjemu poročilu. Howitt, poročilo Howitt, imate še kakšne pripombe, kolega? Dva amandmaja nista pravilno predstavljena na uh, seznamu. Prvi zadeva kompromisni predlog 13. Eh, Včeraj sem ga prebral in tudi poslal po elektronskem sporočilu. prebral pa bom ključne besede. Spodbojamo oblasti, da vključujejo varovalke na področju medijskega zakona, da se o tem še nadalje pogovarjajo skozi dialog, tako da bo prišlo do pomembnih reform, ki bodo podprle um, skupnost novinarjev. Potem je pa tukaj še amantma šest, glede katerega smo se uh, dogovorili po razpravi in tukaj se govori v glavnem stvari, glede eh, katerih je bilo kar nekaj skrbi včeraj in nov predlog je. Poudarja se, da obenem je pomembno spodbujati neobvezno vključujoče dvojezi, dvojezično uh, izobraževanje. Se pravi, dvojezičnost je omenjena le tukaj. Eh, ponavljam, pomembno je, da se neobvezno spodbuja um, dvojezično izobraževanje. Najlepša hvala. Eh, niti poskusil ne bom razumeti. Eh, to so pač ustni predlogi sprememb k dvema eh, ustima predlogoma sprememb k eh, kompromisnim predlogom sprememb, če sem to pravilno razumel. Eh, se pravi, odpravili smo vso jasnost. Kompromis ena za. Proti zdržani sprejeto. Deset za. Deset za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Trinajst in štirinajst, Salavrakos in gospa Janaku sta dala identični predlog za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 169 za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa 19 za, proti vzdržani zavrnjeno. 20 za, Proti vzdržani zavrnjeno 21 za. Proti vzdržani sprejeto 22 za. Proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za. Proti vzdržani sprejeto. 24 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 25 za. Proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani zavrnjeno. 29 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani zavrnjeno. 35 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za. Sem rekel, zavrnjeno, sprejeto. Preverjamo 36. Hm? Angenommen. Angenommen. Sprejeto. Kompromis 4 za. Proti vzdržani sprejeto. Ja, ja. Ne, kompromis 4 je brezpredmeten, zaradi tega, ker smo sprejeli predlog spremembe 22. S tem prehajamo k predlogu spremembe 38. Ne, sedaj moramo glasovati vseh. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, sprejeto. 43 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 48 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa. 53. Predlog spremembe 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 2. Za? Proti? Vzdržani preverjamo. Abstimmungsgeschlossen. geschlossen. Konec glasovanja. 34 proti 23 sprejeto, kompromis 7 za, proti ostršani sprejeto. 68 za. Gospa, gospa Cornelisen. Ček. Ali lahko prosim, da preverimo glasovanje v zvezi s 53, zaradi tega, ker vidim, da nekateri kolegi sploh niso glasovali. Well, yeah, to je bilo že pred časom. Ampak eh, takrat mislim, da nihče ni glasoval. Oseminšestdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Se opravičujem, Andrej. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 66 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti vzdržani, sprejeto. 70 za, proti vzdržani, sprejeto. 71 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, Proti vzdržani sprejeto. 78 e, za, proti vzdržani zavrnjeno. 79 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto. 86 za, proti vzdržani sprejeto. 86 e, za, 87 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog 6 eh, za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa kompromis 13, ne, 95, 95 za, proti vzdržani zavarnjeno. 96 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti, zdržani. Preverili bomo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe? Ne. Predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za. Preverjamo 107. Anna ist abgeschlossen. Konec. 36 proti 21 sprejeto. Obžalovanje vredno, da poročevalec ne zaupa predsedujočemu. Yeah. Če bi uh, predsedujoči rekel, da sem včeraj bil uh, najsvetlejša točka na dnevnem redu, bi, bi se drugače obnašal. 108 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113. prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno, tretji del za proti vzdržani sprejeto. 100 oziroma kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, 117 za proti vzdržani sprejeto, 118 za. Proti vzdržani sprejeto. 119 za. Proti vzdržani sprejeto. 120 za. Proti vzdržani sprejeto. 122 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za. Proti vzdržani sprejeto. 127 za. Proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 133. 130 za, proti, vzdržani sprejeto. 131 za, proti, vzdržani sprejeto. 132 za, proti vzdržani sprejeto, 133 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4, ustno, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Lynch. Oral Amendment 4. four. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 30 proti 23 sprejeto. 139 za, proti vzdržani zavrnjeno. 140 za, proti vzdržani sprejeto, 141 za, proti vzdržani zavrnjeno, 142 za, proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani zavrnjeno, 144 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno. 146 za, proti, zdržani, sprejeto, 147 za, proti, zdržani, sprejeto, 148 za, proti, zdržani, sprejeto, 169 za, proti, zdržani, 149 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Prosim, glasujte. 150 za proti vzdržani sprejeto 151 za, proti vzdržani sprejeto 152 za, proti vzdržani zavrnjeno 153 za, proti vzdržani sprejeto 154 za, proti vzdržani sprejeto 155 za, proti vzdržani sprejeto 156 za, proti vzdržani sprejeto 157 za, proti vzdržani sprejeto 158 za, proti vzdržani sprejeto. 160 za, proti vzdržani sprejeto, 161 za, proti vzdržani sprejeto, 162 za, proti vzdržani sprejeto, 163 za, proti vzdržani sprejeto, 164 za, proti vzdržani sprejeto, 165 za, proti vzdržani sprejeto. 166 za, proti vzdržani sprejeto, 167 za, proti zavarnjeno. 168 za, proti vzdržani sprejeto, 170 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 8. Še enkrat 6 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 1 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje. Das Ergebnis 48 Jahre. 48 proti 4 proti 6. Eh, čestitke gospodu poročevalcu. Sedaj pa poročilo Ana Gomeš. Ana, želiš še kaj dodati? Ne. Sedaj pa kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 12. Proti ostršani sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti ostršani sprejeto. Potem pa 16. Za. Proti ostršani sprejeto. 17. Ne, je brezpredmeten. Kompromis 4. Za. Proti ostršani sprejeto. Kompromis 5. Za. Proti ostršani sprejeto. Kompromis 6. Za proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, predlog 30, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto,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 Proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Ja. Ja, Konec glasovanja. 20 e, proti 35 zavrnjeno. To je bil predlog spremembe 50, sedaj pa 51 za, proti, zdržani kaj pa delajo liberalci, ste za ali proti? Potem je pa sprejeto. 52 za, proti, stršani, sprejeto, isti rezultat. Kompromis 14 za, proti, stršani, sprejeto, 55 za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, ne, brezpredmeten, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani zavrnjeno, 69 za, 69 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto, 74 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za. A nisem eh, glasoval o 76. No, biti koferja eh, tako preprosto spregledamo. Torej 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. 78. Z ustnim predlogom spremembe za, proti vstršani sprejeto. 79 za, proti vstršani sprejeto. 81 za, proti vstršani sprejeto. 82 za, proti vstršani sprejeto. 84 za, proti vstršani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, štiri skupaj z ustnim predlogom spremembe poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, s tem je sprejeto. In potem pa končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 52 proti 1 proti 2 sprejeta čestitke poročevalki. Sedaj pa osnutek priporočula. Tu imamo samo eno glasovanje, elektronsko glasujemo.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 Konferenca predsednikov je v četrtek sklenila, da bo eh, INTA dobil eh, postopek po členu 50, se pravi, tu gre za običajni petelinji boj. Predlagam, eh, čeprav vem, kaj je vsebina 50. člena, da to glasovanje prestavimo na ponedeljek. Rad bi videl eh, predloge sprememb INTE, kajti oni bodo glasovali šele danes. In zaradi tega, gospod poročevalec, če dovolite, bi o tem glasovali v ponedeljek, ko bomo to prebrali. Zagotoviti hočemo, da ne bo pač to povsem neskladno z našim poročilom. Hvala lepa. Sedaj pa Prehajamo na 17. točko dnevnega reda. To je poročilo Koval. Eh, vendar tu imamo sedaj novo situacijo. Podaljšali so skrajni rok. In sicer na čas po potovanju v Kijev, gospod eh, sekretar odbora, bi lahko bili pozorni Kdaj eh, naj bi bil novi rok? Smo ga že kaj določali? Novi rok 6. februar in glasovanje 3. marca. Pa še tu razmišljam. Vsak dan se namreč lahko nekaj zgodi. Morda je bolje, če rok še približamo 3. marcu. 6. Eh, februar, to je cel eh, mesec pred glasovanjem. Morda bi lahko tudi rok za predloge sprememb eh, podaljšali še za en teden. Če imamo pač 10. 12. februar. Se, se lo fanno in lo fanno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 ne 6. februar, temveč nekje okoli 10. ali 12. februarja rok za spremembe. Look, it must be possible to get translations in two weeks' time. Pa sej prevode moramo dobiti v dveh tednih, to mora biti mogoče. I, I think if the uh, rapporteur Poročevalec, to je zelo pomembno vprašanje. Eh, obstaja posebno stanje v Ukrajini in sosedskih državah, ki se čez noč spreminja. Če morajo naši člani pripraviti predloge sprememb več kot tri tedne, preden se o tem glasuje, je to problem. Zato menim, da bi morali poskrbeti, da se tudi za prevod poskrbi v dveh tednih in ne v treh. Ponavadi je stanje sicer drugačno, ampak v takšnem primeru uh, sta celo dva tedna lahko problematična, ker se stvari tako spreminjajo. Tako da sedaj iščemo primerni datum, ki bi bil teden dni pozneje. Se strinjate s tem? Ja, ich habe mich jetzt nicht da, welcher Wochentag ist. Wir können es nicht Sonntag machen. Datum bi lahko potem bil 11. ali 12. februar. Torej, zadnji rok za oddajo je 11. februar ob 12. Mr. Koval. Sedaj pa gre beseda gospodu Kovalu. Čili razumem, že. Že tej chwili mamy. Ale torej pravilno rozumiem, da smo sedaj prišli do naslednje situacije. Nastal je pra, novi rok za oddajo predlogu sprememb in dopolnil in to je 11. februar ob 12. uri, kar pomeni, da lahko še vedno predložite svoje predloge. 3. marca bo o tem glasoval odbor zaenkrat smo prijeli že 231 predlogov, kar pomeni, da imamo številne predloge, kar pomeni tudi, da je veliko zanimanja za to poročilo. Vsakem, čez kakšen trenutek bom tudi komentiral o tem. Sam menim, da je ta preložitev roka, zelo pomembna zaradi tega, ker bo po obisku Ukrajine. Se, kakor bi se vam že zaenkrat zahvalil za vse vloženo delo in tudi predloge, Seveda pričakujemo eh, tudi druge predloge, po roku za odajo pa bomo delali na kompromisih. Le nekaj komentarjev z moje strani, zaradi tega, ker menim, da bomo to ponovno obravnavali, ko se vrnemo za krajine, tako ali tako. Naj, najprej povem, da to ni poročilo, ki pokriva zgolj Ukrajino. To je poročilo o prihodnosti vzhodnega partnerstva. Seveda bo obisk Ukrajine nam pomagal priti do določenih sklepov in do določenih mnen, ampak tisti, ki delamo na tem eh, poročilu, še posebej poročevalec v eh, senci, prosim, nikar ne spremeni tega v poročilo o Ukrajino zaradi tega, ker je namen ta, da pripravimo poročilo o prihodnosti vzhodnega partnerstva. To je najbrž edina, zadnja priložnost za ta Evropski parlament, da eh, za seboj pusti nekakšno vizijo vzhodnega partnerstva. Še posebej upoštevaje to, kar se je zgodilo nedavno in sicer decembra meseca. Poleg tega želim. Eh, če je možno vas pozvati, da ne vlagate predlogov, ki se nanašajo na neko specifično državo ali specifičen interes. O vsaki državi znotraj izhodnega partnerstva pripravljamo uh, ločena poročila. Pred kratkim smo že slišali nekaj takih poročil, uh, z, z, ki tudi predvidevajo svoje predloge spremem in dopolnil. Uh, Nekateri sicer želijo spremeniti naravo takšnega poročila, če bi temu tako, potem so takšni predlogi sprememb na mestu. Ampak stvar je namreč v tem, da bo potem poročilo postalo uh, poročilo o konfliktu v Gornjem Karabahu. To pa je nevarnost, ki obstaja za celoten dokument. Vidim uh, predloge, ki prihajajo in ti dejansko izražajo mnenje o različnih uh, Eh, aspektih tega konflikta. Ne vem pa, ali je to primiren način dela, kar zadeva to poročilo. Pripravil bom še en sestanek tudi s poročevalcem v senci in z drugimi, tako da se bomo lahko pogovorili o tem, kaj storiti v prihodnje kar zadeva ta konflikt, kar zadeva tudi zadevo zamrznenih konfliktov, pa ne povem, da bi morali upoštevati možno politično vlogo Evropske unije in se ne osredotočati na to, kdo ima prav in kdo ima bolj prav kot drugi v tistem konfliktu, zaradi tega, ker meni, da bi bilo to napačno. Večina predlogov pa veliko pripomore k temu poročilu, še posebej bi se želel zahvaliti za takšne predloge, še posebej pa za tiste predloge, ki nas opominjajo da je ključnega pomena, da se spomnimo, da so države vzhodnega parstva, partnerstva, čeprav se danes zdi, da so še v večji politični krizi, kot bi pričakovali, saj ni nobene želje, da bi podpisali eh, sporozum z Ukrajino, ostajajo odprte eh, in sodelovanje ostaja odprto za prihodnost, čeprav za daljšo, eh, za bolj oddaljeno prihodnost. Tako da hvala za vse predloge, ki dejansko delajo v smeri, da bi eh, omogočili brezvizumski režim, še posebej, da bi se tako omogočilo več, več potovanj in tudi izobraževanje čez meje. Hvala. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala, gospod Koval. Zdaj pa predajam besedo poročevalcu v senci, to sem jaz. And... E in sicer za EPP. Gre za poročilo, ki uh, eh, prav, se pripravlja v težkem trenutku za vzhodno partnerstvo. Strinjam se, to poročilo ne bi se smelo sredotočiti na neko konkretno državo, ampak to, kar vidimo, da se dogaja vsak dan, vsako noč, recimo včeraj zvečer, so se zgodile zelo alarmantne zadeve eh, in in eh, jasno je izražena tudi skrb eh, v zvezi s stopnevanjem nasilja v Ukrajini. Strinjam se, da bi morali počakati tudi ehm, na to, da se iz Ukrajine vrne naša visoka delegacija. Najprej bi vas želel uh, opozoriti, da se je delegacija uh, Azerbajdžana odločila, da bo zapustila Euronest. Pod po odločitvi, ki je sprejel parlament, kar je seveda škoda. Iskreno upam, da se bomo lahko kmalo povrnili k prejšnjemu formatu eh, pogajanj s parlamentom. Rečeno je bilo, da nobena država v vzhodnem uh, partnerstvu se ne bi smela poslužiti uh, nasilja za to, da bi tako naslavljala konflikte oziroma bilateralne države. Treba je počakati še dva tedna ali tri tedne, tako da bomo videli, uh, kaj se bo zgodilo februarja, kako se bo razvijala situacija v teh državah. Uh, v tem zakonodajnem obdobju znotraj parlamenta, pa bi morali zagotovo poskrbeti, da se izglesuje to poročilo, eh, saj ne smemo sabotirati eh, vzhodnega partnerstva zaradi večjega, obsežnejšega partnerja, katerega predstavnica je v Moskvi. Besedo predajam gospodu Fleckensteinu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je poročevalec eh, tu napisal dobro podlago za nas, eh, glede marsičesa se lahko strinjamo. Pet točk bi pa rad izpostavil, ki se mi zdijo pomembne. Prvič, eh, poročevalec sam piše v svoji utemeljitvi, da gre vedno za to, da Eh, spodbujamo skupne vrednote. In to se mi zdi tudi pravilno in zaradi tega se tudi ne eh, strinjam s tem, kar piše v uvodni izjavi A, kajti tam zbujamo vtisko, da bi hoteli izvažati svoje vrednote. Ne, mi govorimo o skupnih vrednotah, ki eh, so usklajeni z drugimi pred evropskim pred, v svetu Evrope in podobno. Eh, potem pa se sprašujemo, ali se vedno daje avtomatsko pristopna perspektiva. Torej, ta avtomatizem meni ni jasen. Vzemimo eh, Azerbejdžan, kjer hvala Bogu še vedno ni izgovorjena zadnja beseda glede Euronesta. Ti nočejo postati člani, hočejo pa imeti eh, z nami strateško partnerstvo, pa naj ga poimenujemo kakorkoli že torej za mnoge eh, bo pač članstvo cilj, eh, vendar ne za vse. Eh, to moramo diferencirati. Evropska unija ni edina alternativa za nekatere sosednje države. To obžalujemo, vendar tako je. Mi nismo edina alternativa in s tem ne bi smeli imeti nobenih težav, dokler sosede lahko odločajo svobodno. In svobodno to tudi pomeni brez pritiska, izsiljevanja na vojaškem, gospodarskem in političnem področju. Eh, gospa Vajdele eh, je to dobro formulirala v svojem predlogu spremembe. Upam, da sem njeno ime pravilno izgovoril četrta točka in predzadnja, seveda ni razloga, da bi se z Rusijo uh, pogajali o usodi določenih sosednjih držav. To je bilateralna stvar vendar kdor želi spodbujati mir in sodelovanje na celini, se mora pogovarjati tudi z Rusijo o celostni situaciji na naši celini. Mi moramo najti pameten način za to, ne da bi pri tem eh, pravzaprav nastal vtis, da gre za pogajanje v škodo tretjih. In še zadnja stvar, ki jo želim izpostaviti, eh, ponavlja pravzaprav to, kar je izrazil tudi poročevalec. Tu pri tem partnerstvu ne gre samo za partnerstvo med državnimi institucijami, politiko, gospodarstvom, tu gre tudi za sodelovanje civilne družbe. To je bistveno bolj pomembno od eh, pogodb in sporazumov med eh, predsedniki držav in predsedniki komisije in podobno. In zaradi tega je ta osnovna misel, ki jo izraža gospod Koval, zelo pomembna, treba jo je še bolj izpostaviti brez civilne družbe in stiki eh, s civilno družbo. Eh, vse skupaj ne bo dobro uspelo in zato se zahvaljujem, da je upošteval tudi ta vidik. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Uh, mislim da je krasna zamisel ta da se podaljša čas za oddajo predlogov sprememb in dopolnil. Število že uloženih predlogov kaže, da je vsebina tega poročila zelo zapletena, ne le, ker imamo pravka z državami, kjer je uh, njihov položaj, kar zadeva evropske ambicije in evropsko približevanje različno. Opravka imamo tudi država, kjer imamo različne eh, vrednote, imamo tudi določene skupne vrednote, ampak potem so tukaj tudi določene eh, lasnosti, po katerih se te države razlikujejo. Menim tudi, da bi moralo poročilo to odražati. To se že dogaja, ampak vseeno menim, da bi to lahko še malce izpilili, tako da bi na ta način način se izognili nerazumljivanju strani, strani naših partnerjev. Delegacija, ki bo obiskala Ukrajino, je um, sama po sebi pomembna in prav zaradi tega obiska je zelo pomembno, da se še dodatno dela na tem poročilo. Obenem pa bi vas želel opozoriti tudi na to, da ne smemo eh, vzpostaviti eh, različnih predsotkov glede zapletene situacije v Ukrajini. Včasih eh, se zdi, da je Ukrajina na samem robu hrude krize. Želim se izogniti uporabi izraza nevarnosti državljanske vojne, vojne je pa res, da v tem trenutku nismo daleč od zelo hude krize. Nisem prepričan, da smo v prejšnjih fazah tega konkretnega uh, problema v tem parlamentu delovali dovolj uravnoteženo, saj smo takrat govorili o tem, da je ukrajinska vlada takšne oblike, da smo jo potisnili v kot. Um, tega ne bi smeli v prihodnje več počeli, početi. Izraziti bi morali interes za Ukrajino kot celotno državo, kateri del je in vzhodni in zahodni del in pri tem moramo ponuditi celotni Ukrajini, Ukrajini neko evropsko prihodnost, sicer eh, bodo nastali v Ukrajini še dodatni problemi. Kar zadeva samo doroči, poročilo, pa menim, da uh, moramo omeniti tukaj tudi zamrznjene konflikte v regiji. To ne pomeni, da moramo v zvezi s temi konflikti izraziti svoje mnenje, se postaviti na določeno stran. Vseeno pa pričakujemo, da bo Evropska unija imela aktivno vlogo pri reševanju teh težav. In če to želimo, potem seveda moramo pokazati na te težave in jih jasno predeliti. Seveda moramo pri tem upoštevati in spoštovati vrednote, načela, ki, na katerih temeli naša politika. Eh, in eh, Seveda je tukaj treba upoštevati tudi mednarodno pravo. To pogrešam v tem poročilu, pogrešam pa tudi uh, omembo dela, ki je bilo opravljeno v številnih forumih v zvezi s temi zamrznenimi konflikti. Tako da sam se strinjam, da se omenjajo ti zamrzneni konflikti, saj je to področje našega uh, interesa, obenem pa je uh, to tisto področje, uh, na, za, glede katerega želimo aktivno sodelovati pri razreševanju teh težav. Tako da si želim, da bi eh, bila naše sodelovanje s poročevalcem tako dobro tudi vnaprej, kot je bilo doslej. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Šulc. Drage kolegice in kolegi, dobro je, da imamo sedaj to poročilo v tej dramatični situaciji. Dobro je, da si bomo še nekaj časa vzeli in da bomo počakali eh, poročilo EU delegacije naslednji teden, če bo sploh lahko potot odpotovala. Pri dramatiki dogodkov tega ne more nišče predvedevati. Mislim, da tudi Ukrajina ne bi smela biti glavni predmet eh, eh, obravnave v tem poročilu, potrebuje pa seveda neko izpostavljeno mesto torej mi imamo asociacijski eh, sporazum, ki je pripravljen za parafiranje eh, oziroma parafiran, ne pa pride do eh, podpisa in sedaj pa imamo v Ukrajini nasilne izgrede. Upam, da bo prišlo do deeskalacije. Tu pa se zastavlja tudi vprašanje kompatibilnosti carinske unije z evropskim prostotrgovinskim področjem. To je pravzaprav eh, tudi eh, eh, vprašanje z Rusijo, ki zahteva prostotrgovinsko cono od Vladivostoka do Lizbone. Torej, nekatere države so pač pod ruskim pritiskom, naprimer eh, Armenija, Belorusija in zaradi tega pač niso sprejele eh, asociacijskega sporazuma in mi potrebujemo tu neko partnerstvo eh, brez takih sporazumov ali pa pod ravnjo takih sporazumov. Upamo, da bomo nekaj takega dobili z Moldavijo in Gruzijo. Žal imamo mi pravzaprav pomankljivosti v komunikacijski strategiji se pravi prebivalstvu nismo jasno pokazali kaj želimo kakšne so prednosti asociacijskih sporazumov zaradi tega ker tega prebivalstvu nismo pokazali kakšne bi bile prednosti za njih in tudi pri regionalnih eh, konfliktih pri teh eh, zmrznjenih konfliktih ki so se že pošteno ogreli naprimer v nagornem karabahu in podobno eh, moramo biti dosti bolj aktivni to zadeva zunanj, službo za zunanje delovanje in to zadeva seveda tudi vse države članice članice Evropske unije. Tu je bilo malo napredka do sedaj in tu moramo eh, napredovati tudi v pogajanjih s Rusijo. Hvala lepa. Eh. Hvala, gospod Kirilov, predstavnik Euronista. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s kolegi, ki so doslej govorili. na tej točki govorimo o resnih pomislikih, ki bodo vplivali na eh, prihodnje delovanje tako Evropske unije kot naših sosedov, zato ne bi smeli se prenagliti. Obenem tudi menim, da je zelo dobro, da poročevalec, ki je doslej opravil dobro delo, naslovi tudi dolgoročne težave. Potrebujemo namreč potrpežljivost, strateško potrpežljivost seveda si moramo pogledati dinamiko Ukrajine, ampak v prihodnost bi morali gledati z modrostjo, tako da bi se obenem zavedali, kako ne ponavljati napak, ki smo jih naredili v preteklosti. Zagotovo se strinjam s poročevalcem, da je potrebno uh, nadaljevati s uh, skupnim pristopom. Tukaj so razlike in sicer ne moramo na enak način obravnavati vseh sosedov. Znotraj naših politik ne bi smeli oblikovati uh, Eh, situacije, znotraj katere bi osamili Rusko federacijo. Seveda imamo z vsemi temi državami bilateralne odnose. In seveda bi morali stvari nasloviti na ta način, ampak splošna politika pa ne bi smela biti takšna, da bi ustvarjala vtis, da poskušamo Rusko federacijo samiti. Ne le to. Menim, da bi morali konstruktivno poiskati načine, kako bi se te zadeve lotili. Lahko bi recimo eh, poglobili eh, sodelovanje z eh, gospodarsko kooperacijo Črnega morja. V tem trenutku je Bolgarija tista, ki predseduje te organizacije. Na ta način bi lahko se obrnili in obravnavali tudi podnebne spremembe, gospodarske zadeve, eh, skozi katere gredo te države. In dejansko bi morali razmisliti o tem, kako to storiti. Strinjam se z gospodom Vajglom. Eh, tudi sam sem pripravil eh, amandma v tem smislu tukaj obstajajo razni zamrzneni konflikti. Če jih obravnavamo kot zamrznene in čakamo, kaj se bo zgilo, je to kontraproduktivno. Vemo, kaj se je zgodilo z Gruzijo namreč. Zaradi tega, ker so to zamrzneni konflikti, ki se jih izkorišča za politične namene, ko zadeve postanejo bolj napete. Samo pogledajmo si Gorni Karabah. Uh, Um, kaj se takrat zgodilo in tako za Armenijo in za Azerbajdžanom. Uh, takrat se takšni konflikti politično izkoristijo in nas ne zanima kaj takšnega. Tudi dolgoročno uh, to ni v interesu Rusije. Samo pogledajte si, kaj se dogaja sedaj v zvezi z olimpijskimi igrami v Sočiju, z vsemi temi uh, terorističnimi grožnjami in tako naprej treba delovati tako, da bo vse varno za Rusijo in za Evropsko unijo. In prav zaradi tega bi morali biti tukaj angažirani. Zadnja stvar, ki jo želim povedati, pa je ta, da čeprav je treba obravnavati vsako državo posebej, je treba nasloviti tudi nekakšno skupno stanje tudi v naših dokumentih ne bi, ne bi smeli govoriti o recimo o zemljski celovitosti, v, drugi, v primeru druge države pa tega načela niti ne omenjati. Po vse verjetnosti veste, kaj imamo v mislih. Če namreč ustrajamo pri tem, da ima nekdo pravico do uh, eh, samo odločbe, potem to velja za vse. Ampak ali bi bilo to konstruktivno? Kaj bi se recimo zgodilo v Ukrajini, če bi se. Uh, recimo eh, precejšnji del eh, prebivalstva odločil za samo odločbo. Vemo, kaj bi to sprožilo, zato bi morali biti zelo previdni in pri vseh državah, eh, sploh kar zadeva ozemljsko celovito, upoštevati enaka načela. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Kirilov. Gospod Hvala lepa, gospod predsedujoči. Navezal bi se na to, kar so povedali pred menoj. Parlament ima že dolgo eh, tradicijo ukvarjanja z Kaukazjem, eh, žal pa je tu prišlo do eh, prekinitve odnosov Čečenijo, smo nekako Eh, pozabili in sedaj pač se s sočjem eh, celotna situacija dramatično vrača pred naše oči. Eh, Soči se bo dogajal zlasti o problematični obletnici, se pravi ob 150. obletnici genocida v Sočiju in očitno želijo organizirati v Sočiju tudi parado, kjer bi eh, eh, enote marširale v tradicionalnih starih eh, uniformah, se pravi uniforme, ki so nekoč izvajale genocid, pregnale prebivalstvo. To so pravzaprav grozljive stvari in tega se premalo zavedamo za Balkan se je vedno govorilo, da je to smodnik tega klišeja, ne morem niti več slišati. Pravi smodnik je eh, kavkaška regija. Tu je pred nami zelo veliko nalog in tudi v okviru sosedske politike se moramo dosti bolj sistematsko ukvarjati s to regijo. In če se tako temeljito ukvarjamo sosedsko politiko, kot je to načrtovano s tem poročilom, potem ne me narobe razumeti, se ne smemo uh, pustiti ujeti samo Ukrajini, se pravi, ne sme Ukrajina porabiti vso našo pozornost. Seveda se moramo z Ukrajino tudi ukvarjati intenzivno, vendar Napaka konference v Vilni je bila, da se je osredotočila zgolj na Ukrajino, vse druge stvari pa je eh, porinila ob strani in medtem pa je Putin pravzaprav eh, utaknil eh, Armenijo v svoj žep. In že tedaj sem eh, opozarjal na te zmrznjene konflikte in vesel sem, da so to danes storili tudi nekateri kolegi. Eh, Rusi delajo po načelu eh, deli in vladaj in tu bodo pač netili konflikte, pomirjali in podobno. To bodo počeli, dokler teh konfliktov ne bomo razrešili na podlagi eh, mednarodnega prava. Se pravi, na Gorni Karabah in podobni konflikti morajo biti razrešeni na podlagi mednarodnega eh, prava in to je tudi eksistencialnega pomena za Evropsko unijo in to mora biti tudi centralna točka v našem poročilu o tej regiji tu ne gre torej zgolj za energetsko in zunanjo politiko, to je nekaj, kar seveda tudi vpliva na energetsko zunanjo politiko. Hvala lepa, gospod Posel, sedaj pa gospod Tenok. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred desetimi leti sem eh, bil uh, poročevalec za celotno evropsko sosedsko uh, politiko, potem pa sem bil tudi poročevalec za vzhodno uh, partnerstvo. Uh, tako da dobro poznam situacijo. Vemo, da pristop, ki bi uh, bil enak za vse, nikoli ne bo deloval. To je sedaj razvidno tudi pri vzhodnem partnerstvu, ki uh, zadeva celotno vzhodno razsežnost. Uh, Tukaj uh, imamo uh, tako uh, države kot Armenijo, ki uh, nekako se orientira proti Ruski federaciji, ampak to ne pomeni državam zapreti vrata. Odprta vrata bi morali imeti še posebej pri tistih vidikih, uh, kjer lahko skupaj delujemo, pa čeprav se bo skupaj z Belorusijo in s Kazahstanom pridružila Carinski uniji. Uh, Eh, te eh, države eh, skupaj z Azerbajdžanom, ki nikakor nima nobene želje, da bi podpisal kakršenkoli pridružiteni sporozum z nami. Drugačne Gruzijo je treba obravnavati malce drugače tako kot v Vilni, bo po vsej verjetnosti prišlo do podpisa stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma, ampak potem eh, bo prišlo do velikih pritiskov strani Ruske federacije, naj to ne naredi, eh, tako da je treba grozijo podpirati. Rad bi se odzval gospodu Kirilofu, ki je spregovoril o zamrznjenih eh, konfliktih. Eh, ko je govoril, da je treba tukaj upoštevati mednarodno pravo in tudi zasebnost pravice do eh, samoodločbe, sploh v odnosu eh, z ozemelsko celovitostjo. Želim si, da bi bilo življenje res tako preprosto, ampak življenje je zelo polno raznih kontradiktornih situacij. To smo videli recimo tako pri Kosovem, kot tudi pri Kurdistanu. Eh, da na, danes nas bo obiskal celo predsednik eh, kurdistanske eh, regije. Ko je Miloševič bombardiral Kosovo, smo se odločili, da je zaradi tega treba Eh, treba uh, omogočiti uh, samo odločbo Kosova in tako določiti meje. Žal pa se tako ni ukrepalo, ko je prišlo do napada na kurde strani uh, Sadama Huseina. Ponavadi se vsak primer obravnava posebej in pri tem se upošteva mednarodno geopolitično sliko. Sam sicer spoštujem eh, oba, obe načeli, eh, vendar pa ne moremo pa reči, da recimo vedno upoštevamo obe načeli enako, zaradi tega, ker so situacije drugačne. Najlepša hvala. Naslednji govornik. Благодаря, господин председател. А, мисля си... Лепше хвала, господ председател. Мислим да Pri tem poročilu govorimo o besedilu, ki je dobro uravnovešeno, ki vključuje vse države v tej eh, regiji, torej ne samo eno in zaradi tega že moramo čestitati poročevalcu. Da smo preložili amandmaje in samo poročilo, pomeni, da smo se osredotočili na Ukrajino, na eno od držav v regiji. Res je, da smo se ukvarjali tudi z Gruzijo in Moldavijo v zadnjem času, vendar pa um, je za to regijo uroga Ukrajine zelo velika. Ampak eh, to, da smo preložili roke, pomeni, da nimamo jasne strategije, jasne usmeritve, kaj ne bi tukaj eh, v taki situaciji naredila Evropska unija. Če čakamo, pomeni, da eh, nismo dovolj uravnotežili svojega ravnanja, da nismo dovolj načrtovali. Resnično moramo eh, preučiti način, kako mi komuniciramo. Strinjam se s s tem, kar je rekel gospod Fleckenstein, ne izvažamo svojih vrednot, ne izvažamo svojih modelov, ampak predlagamo alternativo, način sodelovanja, ki naj bi bil drugačen za vsake državo, ki bo odvisen od njihove same reakcije. E, mogoče nismo bili dovolj jasni pri pogajanjih med državljani in tako dalje. Državljano moramo namreč ponuditi nekaj, kar bo zelo razumljivo, kar bo zelo koristno, kar jim bo dalo neko evropsko perspektivo za prihodnje. Ne, da bi seveda tukaj obljubljali članstva, kajti to v tej fazi ni mogoče. Če pa državljani, če ljudje ne videjo v tem koristi, če civilna družba ne vidi, zakaj Evropska unija ima svoj pomen, potem bomo zelo težko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Čestitala pa bi tudi poročevalcu za pozornost, ki jo je namenil eh, kulturi in izobraževanju kot osnovi za eh, prihodnjo integracijo teh držav. To je treba še dodatno poglobiti po mojem mnenju, kajti to bo pomenilo to datno perspektivo za vključevanje državljanov. In ne nazadnje, naj še enkrat ponovim, o tem smo že veliko krat govorili, uravnotežen odnos z Rusijo, ne samo za Črnomorsko regijo. Z, v uh, vzhodnem partnerstvu je veliko držav, ki so v tem črnomorskem območju in nekako smo eh, eh, naše črnomorsko strategijo zamrznili. In če bi jo odprli, eh, obnovili, bo to nov zagon za odnose z Rusijo in bolj vzdržno dolgoročno perspektivo. Mr. Landsbergis. Gospod Landsbergis. Uh, <coughs> Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi spregovoriti uh, na sprotju za našo zmešano politično terminologijo. Promocija um, vrednot uh, se imenuje izvoz vrednot, kar ima nekaj negativnih prizvoka. Uh, promocija, zagovarjanje eh, namreč temelji na eh, postavki pristanka političnih nasprotnikov. In za kakšne vrednote pravzaprav gre, ki so si mogoče tudi v nasprotju, to je popolnoma jasno v, eh, iz politik vzhodnega partnerstva. Če govorimo o Ukrajini, je popolnoma jasno, da za Moskvo je uničenje Ukrajine boljše eh, kot pa nastanek Evropske Ukrajine. Eh, lahko eh, pričakujemo napad v propagandi, ki smo jo pravzaprav sprožili v Evropski uniji, tako da smo eh, eh, zapeljali naivno deklico Ukrajino. In naenkrat eh, se bo nekdo pojavil, ki bo branil Ukrajino pred Evropo. Ta und, proti ukrajinski trend je zelo odprt prisoten. Um, Rusija Eh, se v to smer obrača v politiki, v kulturi in se pri tem uporabljajo stari stalinistični slogani. Tukaj moramo biti bolj trezni in prenehati mogoče stalno ponavljati slogane, stare slogane o partnerstvu. Ne gre za partnerstvo, gre za konfrontacijo. Hvala. Uh, hvala, gospod uh, Landsberg. Iz, uh, stari slogan je bil bratstvo, no, ampak vseeno. Sedaj pa bi spet dal besedo poročevalcu gospodu Kolu. E, no. Najlepša hvala za besedo. E, veliko idej, ki ste jih tukaj danes. E, povedali, bi se lahko vključilo v končno poročilo, če podate ustredne amandmaje ali predloge spremembe. Ampak naj še enkrat povem, eh, cilj tega poročila je eh, izraziti politično eh, vizijo partnerstva v prihodnje, za prihodnost. Vse te države želimo obravnavati kot naše partnerice na vzhodu in seveda na individualni bazi. Pristopati jim želimo na individualni, na posamični bazi. Lahko izražimo tudi druga načela, naprimer načelo uh, spoštovanja mednarodnega prava, uh, in integritete držav. To vse lahko naredite skozi predloge sprememb, ampak glede na eh, dogodke lansko leto v Vilniusu na vrhu in naše obiske v Moldaviji in Gruziji, tem dvema državama moramo posvetiti posebno pozornost in iz obiska v Ukrajini je postalo jasno, da obstajajo neka dejstva, ki jih moramo vključiti v zaključke. Ali bomo vsaki državi namenili en odstavek, to pa prinaša logične posledice za cel dokument če se spustimo v prevelike podrobnosti glede zamrznjenih konfliktov na Kaukazu, ne bomo govorili le o Nagornjem Karabahu, ampak če želimo uravnovesiti dokument, moramo govoriti tudi o mejah Gruzije. Torej, če uh, vlagate individualne amandmaje, bo to imelo vpliv na poročilo kot celoto in eh, poročevalci v senci se moramo odločiti, ali bomo šli v to smer ali ne. Če da, potem moramo spet mi vlagati dodatne amadmaje, ki bodo ravnovesili poročilo. Eh, kajti ne moremo v poročilu eh, nam govoriti le o splošnih načelih, ampak tudi o individualnih primerih. In če omenimo Gorni Karabah, potem moramo omeniti meje Gruzije gruzije in tudi vlogo rusije očitno je da se je treba posvetiti pozornost vprašanje pa je če bomo vključili eh, tretje stran eh, in omenili Rusijo, potem moramo najti eh, prostora tudi za Turčijo, ki igra na Kaukazu sedaj izremno pomembno vlogo. Če se oziramo na vzhod, ne moremo uporabljati starih vzorcev iz časov Sovjetske zveze. E, če potrebujemo omembo Rusije v tem dokumentu, potem moramo biti dosledni in sprejeti tudi druge amandmaje, naprimer tiste, ki se bodo nanašali na Turčijo. E, to me sicer skrbi, ampak želim, da bo ta dokument kompromisen in da ga boste vsi podprli. Če, eh, bomo, eh, če bodo poročevalci o senci eh, zahtevali to smer, potem jim bom sledil in našel kompromis. Ampak sedaj moram na te nevarnosti opozoriti. To je v zadnji tak strateški dokument v mandatu tega parlamenta, v tem mandatu. Eh, lahko pa se bomo znašli v težavah, če bo individualnih amadmajev preveč, kajti potem se bodo samo še množili, kot sem že prej razložil. In moj zadnji komentar. Eh, na kaj se osredotoča ta dokument? Na socialne eh, vidike in to nam daje možnost, da. Um, napišemo bolj dolgoročno poročilo. Če se bomo pa bolj osredotočali na eh, trenutno situacijo, to je bilo v poročilu Salozvojski tako, eh, potem bomo v nevarnosti, da eh, tega poročila ne bomo dovolj hitro posodabljali. Najlepše hvala za sodelovanje in za predloge. Koval. Najlepše hvala, gospod Kolval. Če se strinjate, bomo sedaj zaključili z to točko dnevnega reda. 11. Eh, februar je rok eh, ob 12. uri za oddajo amandmajev. Sedaj pa bomo do 11. ure imeli odmor, ko bomo eh, začeli z eh, javno predstavitvijo EU strategija do Irana po Ženevi. Torej, točno ob 11. nadaljujemo.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 Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo za naslednjo točko dnevnega reda danes do povdne. To je um, javna predstavitev Evropske strategije do Irana po Ženevi. Dva o, gosta imamo na to temo. Dr. Walter Pošt iz Berlina in dr. Marci from the Lund University in Sweden. Bot To sta uh, odlična strokovnjaka o internih uh, dogodkih v Iranu in njegovi zunanji politiki. Veliko publikacij uh, sta že izdala. Hvala za to, da ste se odzvala na vabilo in da boste sodelovala v razpravi. Današnja predstavitev se bo osredotočila na vprašanje eh, ključnega značaja. Sedaj, ko smo eh, zaključili eh, začasni dogovor o eh, jedrskih vprašanjih in ko je konferenca eh, sprejela stališča včeraj, ali naj se Evropska unija bolj eh, udejstvuje v Iranu in se bolj povezuje z drugimi področji, ki zadevajo jedrske vprašanja, kakšni so možni scenariji in kakšno je mnenje, eh, kako bo Evropska unija najbolje zasledovala svoje politične cilje, vključno z regionalno stabilnostjo in spoštovanjem človekovih pravic. To je bil tudi eh, glavni, eh, glavna tema lansko letnega obiska v Iranu decembra. So, bila je delegacija iz Evropskega parlamenta, ki jo je vodila gospa Krombek, ki bom zelo kmalo dal besedo. Predtem pa bi rad uh, dal še pet minut uh, gospe Munis, uh, eh, poročevalki, za uh, določena priporočila, torej kot uvod. Amen. Najlepše hvala. Uh, hvala, da ste se vsi udeležili. Posebej eh, hvala gostama, govorila bom špansko, verjamem, da imamo tolmačenje. Eh, hace, hace años, Pred desetimi leti je Evropska unija prekinila odnose z Iranom, razen, ko je šlo za sankcije. Imeli smo eh, v Evropskem parlamentu le negativne rezolucije in to je veljalo tudi za vse druge evropske inštitucije. V regiji, ki je polna konfliktov, Uh, sploh ni treba omenjati vse spore, ki tam obstajajo v tej regiji. Mnogo jih je še vedno odprtih. Rezultati teh pogajanj glede jedrskega vprašanja v Iranu je eden od dveh stebrov naših odnosov z to državo. In eh, seveda eh, tudi razlog, zakaj smo prekinili odnose z Iranom. In včerajšnji dogovor je po mojem mnenju velik uspeh evropske diplomacije. Eh, visoka predstavnica za zunanje zadeve Evropske unije, gospa Ashton, se je na to predvsej osredotočala in rezultat predstavlja velik dosežek, velik uspeh. In s tem moramo biti zadovoljni, s tem pozitivnim izidom službe za zunanje delovanje. To je zgodovinsko pomemben dogodek. Iran je pristal na pogoje Eh, da prekine z bogatenjem urana. To pomeni, da od sedaj naprej kakršno eh, koli bogatenje urana bo pod mejo, ki je potrebna za ustvarjanje jedrskega orožja. Mednarodna agencija za jedrsko eh, energijo je poslala svoje inšpektorje v Iran in dovolili so jim, da pregledajo iranske obrate. In mislim, da je to minimalni kriterij, minimalno merilo, ki Evropski uniji omogoča sprejem recipročnih ukrepov, z namenom, da bi se odpravile določene sankcije, ki so veljale že od leta 2005. Leta 2002, če vas spomnim, so se pogajanja začela eh, in so potem bila prekinjena leta 2005 iz razlogov, ki sem jih omenila že prej. Eh, ta dva dogodka sta bistvena, sta zgodovinsko pomembna in od sedaj naprej moramo graditi odnose z Iranom moramo imeti pozitiven pristop ne le do dveh procesov človekove pravice in upam, da tukaj ne bomo zastali, ampak eh, to je seveda tudi drugi steber našega dialoga z Iranom. Uh, Čeprav uh, so nekateri politični zaporniki bili osvobojeni, nekateri so celo prejeli uh, nagrado Saharova uh, Evropskega parlamenta, ampak situacija je še vedno zelo zaskrbljujoča, ko gre za ženske uh, pravice, uh, gejev, svobodo izražanja in svobodo tiska. Julijskih volitvah v Iranu je prišlo do politične spremembe. Uh, Eh, ki jo se je, zaradi česar se je tudi odnos mednarodne skupnosti začel spreminjati in upamo, da bo ta trend se nadaljeval. Nekaj časa eh, vam bom dala za razpravo v tej eh, pri današnji predstavitvi, ampak kot Evropska unija se moramo zavedati nekaj elementov. Kot prvo, moramo zagotoviti, da, ta, da bo ta nov okvir za naše odnose vzdržan. Da eh, poslati moramo delegacijo v Iran oziroma jo odpreti z nekim okvirnim mandatom za pogovor ne z, le z eh, iranskimi oblastmi, ampak z vsemi političnimi akterji in civilno družbo v Iranu. Dejstvo, da nimamo nobenih stikov z Iranom, nobene komunikacije, je glavni problem problem pri odpiranju dialoga. Potem drugič, kot sem že omenila, vzpostaviti moramo dialog o vprašanjih spoštovanja človekovih pravic. Pri tem pa moramo biti enako ambiciozni kot pri jedrskih vprašanjih. Iran je regionalna velesila, tega nihče ne more zanikati in kot tak, po mojem mnenju, moramo Iran vključiti v vse regionalne dialoge in vse procese, vključno za sirijski. E, imamo podporo Združenih narodov, podpreti jih moramo in ne smemo e, dovoliti trdolinijašem z obeh strani, da uveljavljajo svoja mnenja. Najbolj konstruktiven način, ki vodi k uspehu v teh postopkih, pa je vključevanje vseh deležnikov, vseh akterjev eh, in to še posebej velja za tako pomembno vele silo v regiji, zavedajoč se seveda šiitske narave iranskega režima. To lahko vpliva na celotno območje in o tem bomo verjetno slišali še več. Iran v tem smislu lahko predstavlja stabilizirajoč element. Obstajajo pa tudi drugi možnosti sodelovanja, naprimer trgovina z mamili in eh, področja, ki so v skupnem interesu Evropske unije in mednarodne skupnosti. To so moje uvodne pripombe. Eh, želim si slišati vaša mnenja, dragi gostje. Ehm, to se bo seveda, njihova mnenja se bodo vključila v eh, dokument, ki smo ga pripravili v odboru. Najlepše hvala za ta uvod. In eh, sedaj dajem besedo gospe Kromberg, ki je predsednica delegacije za odnose z Iranom, o tem eh, zadnjem eh, sestanku med parlamentarci v Teheranu decembra lani so. Najlepše hvala in hvala za to priložnost, da vam eh, lahko povem, kako je ta misija delegacije v Iranu potekala. Sprva srečali smo se z različnimi skupinami v iranskem parlamentu, eh, s predstavniki vlade, predstavniki nevladnih organizacij civilne družbe, predstavnike. Eh, združen, eh, eh, organizacij združenih narodov in eh, tudi eh, veleposlanike evropskih držav. In tudi z dvema dobitnikoma eh, Saharove nagrade smo se dobili. Glede medparlamentarnega dialoga, ki je več kot šest let zastav, smo v parlamentu se pogovarjali z različnimi skupinami, torej predsednik parlamenta, verske manjšine, vključno z Suni in Židije, z ženskimi skupinami in tako imenovano opozicijo. To je za nas bilo zelo zanimivo. Opozicija, ki je manjšina približno 90 članov parlamenta. Eh, so pravzaprav tisti, ki podpirajo vlado, ostalih 200 eh, članov pa, so, pa je bolj konzervativnih in eh, bolj trdolinijskih. Naša razprava v parlamentu, naša, naši pogovori je potekala v trenutku, ko so na ameriških borzah dovolili uvrstitev mnogim iranskim podjetjem in eh, mnogi v parlamentu so svarili, da ZDA ne gre zaupati. Zunanji minister pa je rekel, da to ni v nasprotju z splošnim dogovorom in da se bodo pogajanja nadaljevala. Tu kar nekaj pove o tem, eh, kakšne napetosti obstajajo v iranskem parlamentu. Srečali smo se z zunanjem ministrom, ki je bil zelo odprt eh, glede sprememb v zunanji politiki, odpiranje eh, Zahodu, govor o dobrih odnosih z sosedi in omenili smo tudi Saudsko Arabijo in Turčijo. Naj omenim, da je zunanji minister Čarif bil. Eh, zelo um, pohvalen do dela um, Catherine Ashton, zahvalil si je uh, za njene prispevke v pogajanjih in za vse, kar je naredila. Srečali smo se tudi z uh, šefom uh, kabineta predsednika, ki je uh, bivši predsednik uh, um, gospodarske zbornice in uh, uveljavljen uh, ekonomist. Eh, in rekel je, da bi se na te osnovi tega dogovora lahko trgovina z Iranom povečala od 10 do 20 odstotkov. Rekel je tudi, da v Iranu ne marajo kitajskih, da bi raje videli evropske proizvode. Imamo eh, veliko trgovskih misij v misiji že sedaj. Eh, potem pa dialog o človekovih pravicah. To je za nas bila ena pomembnejših tem. Srečali smo se z. Um, dobitniki eh, na, eh, Saharov nagrade, sl, želel je slišati. Eh, mnenja, naša mnenja. Veseli so bili tega srečanja. Srečanje je bilo uh, organizirano na ravni veleposlaništva. Razen tega pa je nažalost bilo potem veliko uh, pogovora o tem, kdo je bil odgovoren, da je do tega sestanka sploh prišlo. V parlamentu so trdelnjaši spraševali zunanjega ministra na, uh, glede tega. Po drugi strani pa so vsi dogovorjeni obiski bili tudi izpeljani gladko. Edina negativna zadeva je bila da uh, je prišlo do napada na eno od institucij od dve, dva uh, tedna po našem obisku. Gospod Musavijan in Kerubijan, tukaj je bil komentar, da se bo glede njih začel sodni postopek. Potem pa je Iran eh, zavrnil eh, Eh, dostop posebnih predstavnikov Evropske unije v državo. Eh, po drugi strani pa so pri povabili um, predstavnico Združenih narodov za človekove pravice, da obišče državo. Ravno tako smo razpravljali o smrtni kazni. To je bila ena glavnih tem naših pogovorov. Eh, pogovarjali smo se o um, povezavi z uh, uh, kriminalom uh, v zvezi z drogo. 80 odstotkov vseh um, Eh, smrtnih kaznih se nanaša ravno na to. Srečali smo, eh, srečali smo se tudi z eh, predsednikom. Ehm, povedal je, da sirsko ljudstvo mora imeti možnost, da se samo odloči o svoji usodi. Potem pa pogovor z nevladnimi organizacijami. Veliko smo jih predstavnikov srečali različnih nevladnih organizacijah, na veleposlaništvu. Vsi so se strinjali, tudi veleposlaniki evropskih držav, da je sedaj delo eh, nevladnim organizacijam lažje, da lažje delajo na terenu. In eh, nevladne organizacije same so jasno predstavile svoje cilje, svoje eh, delo in izrazile željo po mednarodnem sodelovanju. Glede na to, da so obstajale Eh, mednarodne sankcije, so imeli probleme pri dostopanju do mednarodnih sredstev. Eh, govorili smo z njimi o eh, AIDS-u, o um, mamilih in tudi o beguncih. Približno 3 milijone beguncev iz Afganistana dela v Iranu um, in približno 2 milijona um, odvisnikov od drog. Um, pri tem je glavni problem uh, dostop do mednarodnih finančnih sredstev. Uh, srečali smo se na začetku in koncu obiska z uh, veleposlanikom. Uh, In vsi smo se strinjali, da potrebujemo kot Evropska unija svoje zastopstvo v Iranu. Uh, diplomatsko zastopstvo. Govorili smo tudi o povečavi izmenjave eh, med študenti, okoljevarstveniki in tako dalje. Dobro bi bilo, da bi se evropejci bolje seznanili z Iranom in eh, za Iran bi bilo korisno, da se odpre. Nekateri veleposlaniki pa so bili eh, zelo zaskrbljeni glede situacije. Naj na koncu še uh, omenim zadeve, ki bi lahko pomagale pri pripravi evropske strategije. Moramo razširiti področje uporabe v naši strategiji in se ne omejevati le na jedrska vprašanja, ampak vključiti človekove pravice. Med drugim, tri zadeve, po mojem, eh, je treba vključiti v to strategijo vsaj tako izhaja iz misije delegacije. Sprva, da obstaja občutek upanja in želja, da bi se izolacija prekinila. To je očitno med iranskimi državljani in dejansko oni pričakujejo spremembe. Mislim, da gre za simbolično gesto in gesto, ki bo prinesla večje razumevanje, če se odpre eh, v Iranu, v Teheranu ehm, naše diplomatsko eh, za uh, predstavništvo in uh, v to smer je treba iti. Potem je pa treba zmanjšati napetosti. Lahko rečemo, da v vseh pogovorih, tudi s tistimi, uh, ki so zelo ekstremni o človekovih pravicah, um, če razpravljamo o teh temah, uh, bi uh, tak dialog in uh, eh, zunanje minister Šarif je predlagal uh, eh, gospeštinovi New Yorku, da se to izvede, kot sem že rekla prej. Evropska unija, torej uh, gospod Staros Lebreninis, poseben predstavnik Evropske unije za človekove pravice, bi moral dobiti možnost, da obišče Iran, da začne ta dialog. Uh, Potem pa glede tega dialoga je treba omeniti tudi trgovanje z mamili. E, situacija v Afganistanu vemo, kakšna je. Leta 2014 se pričakuje e, dvig e, trgovine z mamili, obstajajo velike težave. In kolikor vem, Eh, smo eh, v Evropski uniji imeli pri tem sodelovanju težave ravno zaradi smrtne kazi, ki velja v Iranu za um, kazniva dejanja povezana z mamili. Potem pa uh, eh, humanit, humanitarni kanal za izmenjavo eh, študentov, zdravil in tako dalje je tudi zelo pomemben. In eh, naj eh, zaključim, ja, potrebujemo vse vrste izmenjav in v Evropske unije imamo številne inštrumente, ki jih lahko uporabimo za izmenjavo študentov, kulturno izmenjavo, izmenjavo informacij o okoljskih situacijah, ki je v določenih primerjih zelo slaba lahko se eh, doseže in izvede ženevski sporazum, potem bomo lahko odprli eh, trgovinsko eh, odnose z Iranom v kontekstu te strategije. Jaz mislim, da je to priložnost in da je v interesu Evropske unije, da ta priložnost ostane odprta. Najlepša hvala, gospa Kronberg, za to podrobno poročilo. Sedaj pa predajam besedo gospodu Valterju uh, eh, Pošu, ki prihaja iz Berlina. Uh, časa imate približno 10 minut. Pri tem pa bi uh, prosil tudi kolegico Malamunisovo, da prevzame predsedovanje. Sedaj pa beseda gre vam. Najlepša hvala vsem, sem tudi dober dan. Dovolite mi, da spregovorim o treh zadevah. Najprej bom spregovoril nekaj o um, not, notranje politični situaciji, potem o situaciji v regiji in potem tudi uh, sodelovanje Evrope v Iranu prihodnje. Uh, Kar zadeva notranje politično situacijo, je gospa eh, Kronberg veliko povedala, tukaj še vedno stajajo trdolinijski eh, veljaki, eh, vendar pa so predsedniške volitve pokažele, da so tiste skupine, ki podpirajo radikalizacijo in odpor, so dosegle le 13 odstotkov glasov še vedno je to manjšina, ekstremistična manjšina, vendar pa večina iranskega prebivalstva, kot pokazalo, so pokazale volitve, spodbojajo dialog tako znotraj iranske družbe, kot tudi z mednarodno skupnostjo. Trenutna iraška, iranska vlada tudi to odraža. na ta način tudi razrešujejo notranje napetosti, tudi znotraj najvišje eh, elite, tudi znotraj eh, varnostnega aparata. Obenem pa se ne gibajo tudi k izpogajanji rešitvi eh, z mednarodno skupnostjo in komilitvi sankcij. Res je, da ne bomo na stvari zlahka pozabili. Jasno je, da tako gospod eh, Jorohani in eh, Homeni veliko dela. Gospod eh, Hamani je tisti, ki pomirja ideologe znotraj družbe, znotraj režima, čež da ne bo prišlo do nobenih odmikov od ideologije. Gospod Rohani pa deluje na zven. Tako poskušajo pomiriti tudi ekstremistične skupine eh, in tam podarjajo eh, tudi junaško preteklost. Seveda se eh, poslužujo tudi raznih virskih argumentov. Po njegovem mnenju je pomembno poiskati dobro rešitev znotraj pogajanj glede jedrskega vprašanja, vendar pa to po njegovem ni odmik od eh, splošne usmeritve. Eh, Kamenej je delal bolj v smislu zagotavljanja nacionalnega eh, interesa, ne da bi se pri tem tordolinijsko zagovarjalo ideologijo. Tako da kaže, da ne bo znotraj notranjega političnega emporata nobenih napetosti, ki bi sabotirale morabitnih pogajanj in sporazumov tako z Zahodom kot z mednarodno skupnostjo. Opazovalci pa vedno povdarjajo pomen gospodarske situacije. Trdijo, da je današnja bolj sodobna drža Irana posledica režima sankcij. To je delno res. Res pa je tudi, da je nastopil znotraj iranskih elit proces dialoga, še bolj pomembneje pa je, da so varnostne elite znotraj Irana v, običa, v sedanjih dogodkih videli spremembe od nekdanjih napetosti Saudsko um, Arabijo. Spredvideli so, da je Al-Kaida in uh, druge organizacije uh, grožnja, ne le na splošno, ampak tudi notranje politično. Iran je že imel negativne izkušnje z radikalnim islamskim eh, fundamentalizmom. In zaradi tega jesno, resno jemlje takšne grožnje. Tako da z iranskega stališča je vedno veljalo, da je eh, prišlo do nekakšnega konvergentnega stičišča interesov tudi z Zahodom. Tako so iranski analitiki in tudi zahodni analitiki prišli do istega sklepa, kar zadeva določene grožnje, ki so jih postavili teroristi. Takšna ocena Irana je zagotovo pravilna, če jo primerjamo eh, z ocenami, ki so jih podali glavni analitiki na Zahodu. Mreže po Al-Kaidi so dejansko grožnja za nas vse in to iz več razlogov. Eh, in to bo dejansko privedlo do strateške vizije te regije. Prvič je treba vedeti, da se te mreže ponovno krepijo. Težko je tudi eh, predvideti, kakšne spremembe so se zgodile na njihovem vrhu, še vedno tudi lahko novačijo in eh, tudi lahko iz Severne Afrike v Sirijo eh, in tudi v afriški rok Afganistan in Pakistan prenašajo svoje finančno delovanje, kar pomeni, da jih je treba poštevati kot strateškega igralca, ki deluje zase. Tako Iran kot Saudi, Saudska Arabija sta v zadnjih štirih letih um, uh, slabo igrali na svojo šijatsko uh, karto uh, in to na račun varnostni v celoti regiji. Pa vendar ne smemo te situacije primerjati z grenko izkušnjo, ki so jo v tej regiji imeli v zadnjih letih. Tako imenovana tenzija med Čijati in Cuni eh, je eh, šla iz nadzora, ampak sedaj lahko dejansko vsi prispevajo k rešitvi tega. Tako pridemo do dveh zaslužkov, zaključkov. Prvi je ta, da glede na varnostno zaskrbljenost v zvezi z Al-Kaido bi morali na Zahodu razmisliti o sodelovanju na področju varnosti prav glede te teme. Takoj, ko bo Iran razumel, da ne more spodbujati svojih nacionalnih interesov na račun zahodnih interesov, eh, in se kaže, da se je to že zgodilo, Eh, to pa zato, ker je Iran implicite priznal, da je strateški eh, projekt eh, zoprstavljene temu prenehal delovati, bo možno sodelovanje. To ima seveda velik vpliv tudi na naslednje in sicer eh, Iran se bo sredotočil na svoje gospodarstvo. Iran se osredotoča na svoj gospodarski razvoj, osredotoča se na osrednjo Azijo, na dobre e, sosedske odnose z Afganistanom in z drugimi državami in kot takšen bo boljši e, partner e, Zahodne Evrope kot Iran, ki je sledil revolucionarnemu načrtu. tako, da bo Iran deloval bolj kot država, s katero bomo lahko sodelovali. Tako da po eni strani eh, lahko razmišljamo o sodelovanju na področju varnosti in to smo že videli že leta 2001 z Afganistanom. Po drugi strani pa vidimo, da se eh, Iran sedaj osredotoča tudi na sosedske države, kar pomeni, da dejansko razmišlja svoje odgovornosti kot igralec eh, znotraj svoje regije in to je pomembno. In prav zaradi tega bi morali na podlagi teh postavk oblikovati odnos z Iranom. Kar zadeva jedrsko vprašanje, pa velja povedati, da če se bo to nadaljevalo, potem tega ne bomo mogli razvijati. V današnji situaciji eh, sta jedrska eh, agenda in eh, regionalna agenda in sirijsko vprašanje vse bolj med seboj povezani. Partnerstvo med Evropo in Iranom lahko nastopi le, ko se razreži jedrsko vprašanje in ko eh, se tukaj stiki tudi intenzivirajo. Morda bi bilo smiselno, eh, seveda, če bi bilo to možno, vzpostaviti tudi misijo Evrope v Iranu seveda, če bo dialog sicer z Iranom uspešen. Hvala. Najlepša hvala. Na tej točki bi predala beseda, besedo tudi drugemu govorniku, gospodu Parsijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nadaljeval bom pri tem, kar je Walter povedal, ampak eh, tega se bom notil z malce drugačnega stališča in sicer stališča človekovih pravic. Kot eh, je bilo že omenjeno tudi strani gospe Kronberg, je tukaj treba še veliko narediti, ko govorimo o človekovih pravicah in ko govorimo o iranski zmožnosti, da. Uh, dosega standarde, ki jih je podpisal. Pri tem pa je treba se spomniti, da po vseh teh letih se nekaj dosti zgodilo, še posebej ne v zadnjih letih. To pa zaradi tega, ker pravzaprav nimamo odnosa z izpubliko in to ne v pravem pomenu besede in dokler takšnega um, odnosa ni, potem je kakršnokoli um, govorjenje neplodno. Če bi želeli karkoli doseči na tem področju, moramo najprej spostaviti pravi odnos z Islamsko republiko. Eh, se pravi odnos, znotraj katerega ne govorimo samo o tem, s čimer se ne strinjamo in kar nas ne zadovoljuje. Tako da. Uh, so tisti časi, ko je, bilo, uh, ko je bil pogovor enostranski, menili. Saj uh, ti tudi niso bili uspešni, tako da sedaj mora dialog v obe smeri uh, izražati, mora tudi vzajemno spoštovanje. Dialog je bil v zadnjem času veliko krat uporabljen in pomembno, da se tako nadaljuje. Pomembno je tudi vedeti, da je Evropa včasih že imela takšen odnos. Imeli smo kritičen dialog z Iranom v 90-ih letih prejšnjega stoletja. In to je, ta je seveda oblik vseboval tudi uh, aspekt človekovih pravic. Zlahka se pritožujemo o tem, da ta dialog ni dosegel vsega, kar je Evropa takrat pričakovala od svojih partnerjev, še posebej, kar zadeva recimo vprašanje smrtne kazni. Ampak pomembno pa je tudi se zavedati, da je prav zaradi tega dialoga prišlo do razprav znotraj Irana o pomenu človekovih pravic. Uh, Tako da ni vedno nujno, da uh, ko začnemo razpravljati o nečem, uh, da bo prišlo do nemudnih sprememb. Časi se le uh, zaseje seme, ki pa potem muskali in pripelje do sprememb. Sami ne bomo mogli nikoli prisiliti Iran, da nekaj stari. Kar pa lahko naredimo je, da omogočimo, da se Iran kritično angažira in da znotraj Irana nastopi sprememba na teh področjih. Vse to pa je le del širšega vprašanja. To je vprašanje, kakšnega odnosa si EU eh, e želi z Islamsko republiko. To je ključno vprašanje, to je kritično vprašanje. Ne govorimo o odstotkih eh, in tako naprej. Govorimo o tem, kakšnega dolgoročnega odnosa si želimo s to državo. In to je to. Pri tem moramo bolj strateško razmišljati moramo biti zmožni razpravljati o tem, kakšnega odnosa si želimo, če si ga sploh želimo. Odločiti se moramo, kakšna naj bo funkcija tega odnosa, kakšni so cilji tega odnosa. Pri tem ne govorimo o tem, da se podpisuje neke eh, papirje na najvišji ravni. To je tem, da najdemo načine, da se angažira celotno prebivalstvo, celotna država. Le to lahko pridvede do spremem. Včasih politične razprave o Iranu znotraj Evrope eh, so v smislu, kot da imamo možnost odnosa ali ne odnosa. Sam pa mislim, da si ne moremo privoščiti, da bi eh, ignorirali Iran takšna napaka bi bila huda strateška napaka. Zaradi tega, ker Iran je vendarle sosedska država v regiji, ki je ne moremo ignorirati. In znotraj tiste regije je Iran pomemben igralec. Če torej uh, z drugimi besedami povem, kar je povedala Medzin Albright, uh, mogoče. Uh, to ni najbolj pomembna tema, ampak je pa to tema in država, ki je ne moramo zaobiti. Tega se moramo zavedati, če jo bomo zaobšli, nas bo to stalo. Pravi odnos pa seveda zahteva eh, konstruktiven angažma, trdo delo, sprejemanje kompromisov, kompromisov, ki pa jih eh, gredo v obe smeri. To pomeni, da kratkoročno mogoče ne bomo imeli koristi, ampak dolgoročno pa bomo dosegli določene vrednote, ki so v interesu Evropske unije do Irana. Obenem bo tudi Iran lahko postal država, ki bo bolj poslušala svoje državljane in preostali svet. To je tisti strateški cilj, ki ga imamo. In seveda v tem kontekstu potem lahko naslovimo številna vprašanja, ki so kritična za nas in za nje. Govorimo tukaj o energetski varnosti, o tem, da ne bi prihajalo do raznih konfliktov in tudi e, do e, posledičnih, posledičnih nesreč. Um, to so pomembna vprašanja dolgoročno, zaradi tega, kar moramo poskrbeti, da se stvari ne odvijajo spet v stari smeri. To pogledno, torej ne moremo uh, čakati, da bomo prišli do zaključne faze pri jedrskem sporazumu, zaradi tega, ker je ta sporazum zelo krhke narave. Potrebna bo podpora z vseh strani, da bi ta sporazum uspel. In znotraj tega treba torej poskopeti, da bodo vse strani nekaj pridobile, zato da bodo uh, potem imele tudi boljši položaj do tistih trdolinijskih. Uh, Eh, voditeljev in političnih veljakov. Zato je ključnega pomena za Evropsko unijo, da ima v Teheranu predstavništvo. To bi imelo tako praktične kot simbolične učinke na tej točki. Pa eh, naj se želimo eh, pritoževati čez Islamsko republiko ali z njo sodelovati. Pomembno je, da imamo takšen komunikacijski kanal in da imamo predstavništvo na samem terestu, zaradi tega, ker bo na ta način postalo bolj jasno in očitno, da želimo sodelati. Walter je že govoril o eh, raznem sektaštvu znotraj eh, te regije. Pomembno je, da eh, si sporazum iz preteklosti pogledamo kot kaj je delovalo in kaj ni delovalo. uh, ker zadeve niso delovale, um, Eh, smo potem to izkoristili, češ ni bilo po našem. Če pa si pogledamo to regijo eh, z raznimi konflikti, lahko ugotovimo, da tukaj najdemo le zaveznike. In eh, če imamo neke zaveznike, potem imamo na drugi strani tudi sovražnike. Če želimo si sporozuma o, odrož, o jedrski politiki, potem moramo pridobiti na svojo stran tudi Saudsko Arabijo. Z njo je treba priti do nekakšnega razumevanja. In seveda tudi tukaj tukaj lahko pomaga Evropska unija. Zaradi tega, ker na ta način pozabljamo na uh, zgodovinske uh, podstati raznih igric in dejansko začnemo uspostavljati in graditi znotraj te, igre, eh, te regije to upoštevaje, moramo vedeti, da seveda eh, zadeva mora slediti določenemu vrstnemu redu, ampak ponavadi cilji ne sledijo nekemu vrstnemu redu. Pomembno je najprej, da smo o tem zmožni razpravljati, da smo eh, o tem zmožni razmišljati, kaj lahko naredimo. To moramo storiti zdaj, ne moramo čakati, da bo sporozum na mizi. Že vnaprej moramo razmisliti o tem, kakšnega odnosa si želimo, zaradi tega, ker tukaj govorimo o dolgoročnih zadevah z dolgoročnimi učinki in implikacijami. Na tem bi morali začeti že pred leti, ampak zdaj pa res skrajni čas. Hvala. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Najprej predajam besedo koordinatorjem in potem pa še vsem tistim, ki eh, želijo sodelovati v razpravi. Eh, žal ne vidim eh, koordinatorja EPP-ja. Izvolite. Če dovolite, bi govoril raje pozneje. Potem pa še koordinatorka za socialiste. Najlepša hvala za zelo zanimive izjave, ki so nam dale misliti. Povsem se strinjam z vami. Tudi na podlagi uh, obiska, ki ga je vodil uh, gospod Svoboda uh, v Iranu novembra meseca. Tam je bila tudi Veronique de Cazer. Zavedam se, da je zelo pomembno, da se kritično angažiramo. To je tudi možno. To je bil tudi sklep, eh, do katerega je prišla delegacija, ki je obiskala Iran, kot je povedala Darja Kromberg. Spominjam se takratnih razprav eh, o smrtni kazni. Tam smo imeli zelo različna stališča. Pa vendar je bilo eh, dobro, da smo dejansko sodelovali v razpravi in naši sogovorci so z veseljem razpravljali o tem eh, in predstavljali svoje gledišča in stališča. Dejansko to, kar počnemo, je mogoče celo bolj relevantno, še posebej na področju človekovih pravic, kot ste omenili. Naj pa povem, da se Iran že zadeva, zaveda, kaj počnemo. E, sama sem bila pod velikim utesom, ko smo se pogovarjali z gospodom Laridžani iz tako imenovanega urada za človekove pravice, ki nam je povedal, da je njegov urad začel e, z uh, Um, mednarodno kampanjo, da bi rešil življenje uh, Sakineja, ki, so, ki naj bi jo kamenjali. Tako so preložili uh, sodni proces in tudi prepričali uh, družino, da sprejme um, možnost uh, rešitve njenega življenja. In to kaže, da je Iranu mar za to, da posluša Eh, zato je smiselno se kritično angažirati tako na ravni dvostranskih odnosov. Kar zadeva eh, vlogo parlamenta, pa menim, da je eh, ta vloga zelo pomembna, obenem pa me zanima, kdo je tisti, ki plačuje določena telesa. Tega ne vem. Vem, da ko smo obiskali ZDA po obisku z eh, delegacijo odbora za zunanje zadeve, so ZDA se jasno eh, omejile od ljudi iz KMO in dejale, da ne obtužujejo tega, kar ti počnejo v eh, taborišču Hurja. Eh, kjer naj bi se preprečevalo, da bi eh, begunci eh, spregovorili s predstavniki Združene, Agencije Združenih narodov za begunce. Tako da me zanima, kakšen je vaš vtis. Tudi sama sem ugotovila, da je Iran lahko pomembna sila, še posebej če bomo kritično angažirani in bomo tako pomagali, da Iran odigra svojo vlogo v regiji. Tako lahko tudi Iran, kot mi, spredvidi, da imamo skupne interese. Ne le, kar zadeva razreševanje konfliktov v regiji, ampak tudi onkraj regije. In seveda tukaj uh, razmišljamo o recimo eh, trgovini z mameli, ampak tukaj treba poštevati tudi o strahu pred potencijalno destabilizacijo Pakistana in Afganistana. Eh, seveda je treba razmisliti, kaj bi to pomenilo za Iran in tudi posledično za nas. Sodelujemo pa lahko tudi na področju energetike in tako naprej, kot je bilo že omenjeno. No, in prav zaradi tega bi želela vprašati. Kako gledate na vlogo Irana v odnosu s Sirijo? Včeraj smo vedeli, da je generalni sekretar uh, Združenih narodov uh, umaknil uh, vabilo na ženevsko konferencijo. Druga stvar pa se seveda zadeva na Saudsko Arabijo. Tukaj se povsem strinjam, da je odnos eh, med Iranom in Saudsko Arabijo ključnega pomena. Sama bi si drznala reči, da je Iranu bolj zato, da bi to delovalo kot Saudske Arabije. Naj povem, da sem tudi Saudsko Arabijo opa, ob, obiskala in vprašala več v zvezi s tem. Ko sem bila namenjena v Saudsko Arabijo, sem ugotovila, da je zelo pomembno, saj sem brala takrat članek, um, ki ga je napisal sam princ, da Saudska Arabija razmišlja o tem, da bi se poslužila jedrskega ščita Pakistana, za katerega Saudska Arabija trdi, da ga je plačala, zato da bi se tako uh, obranili med potencialnim sporezumom eh, med eh, Zahodom in Iranom glede jedrskega vprašanja. To bi bilo seveda grozno. Seveda moram povedati, da nihče od uradnih oseb eh, tega, kaj ta, tega nam v Asadske Arabiji ne ni ponavlja, ampak zadeva je vendar je na papirju in morda tudi številni tako razmišljajo, tako da tudi mi bi morali to poštevati. Kaj torej lahko naredimo, da bi ta odnos med Iranom in Saudsko Arabijo se spremenil? še posebej, ker se z vami strinjam, da je to ključnega pomena za razrešitev jedrskega vprašanja. In še ne nazadnje, kaj pa, če bo ameriški kongres bojkotiral ta uh, eh, uh, eh, sporozum? To je še zadnje vprašanje. Najlepša hvala. Gospod Tenok, tri minute imate. Sam bom dejansko kratek, gospa predsedujoča. Iran, po mojem mnenju, ostaja brutalni režim. Eh, številna leta eh, kritiziram različne vidike, ki se nanašajo na človekove pravice v tej državi. Eh, žal ima ta država navado, da na najvišji ravni spodbuja javne eksekucije po vsem svetu, še posebej homoseksualcev, manjšin. Tukaj obstajajo razne možnosti kamenjanja ženskin in tako naprej. V tem so številna povrčila. Pa vendar je to eh, zelo lepa država s eh, staro kulturo eh, in tradicijo. Iskreno upam, da se bo rešila tega, te represivne vlade, ampak to je v rokah ljudi. Imam pa vprašanje za gospoda Poša. Povedali so mi, da se je spostavilo oziroma se spostavlja čudno zavezništvo med Saudsko Arabijo in ki, in med Izraelom, dvema nekdanjima sovražnikama. Eh, sploh slednji ima številne sovražne eh, komentarje. Eh, verjetno tukaj prihaja do upanja, do nakupa jedrskega orožja. Tako da se je spostavil takšen čuden odnos med tema dvema državama in sprašujem se, ali bi to lahko vplivalo na mirovni proces eh, na Bližnjem vzhodu. Sicer eh, ne morem povedati, kdo so moji veri, ampak Saudska Arabija v tem trenutku, ko ima takšno nekakšno razumevanje strani Izraela, bi lahko. Uh, Eh, spodbujala Palestino, da bi eh, podprla mirovni sporazum eh, v zameno za neke koriste. Ali veste kaj o tem, ali imate kakršnokoli mnenje o tej zelo zanimivi dinamiki, ko nekdani sovražniki postanejo zavezniki in prijatelji, kot smo videli pri Afganistanu in Pakistanu. Tako da dejansko me zanima, če imate karkoli povedati v zvezi s tem.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 Najlepša hvala. Dejansko verjamem, da se je spostavila neka nova, eh, neko novo ozračje v tej državi, še posebej na podlagi predsedniških volitev. Sedaj se je odprla možnost za dialog eh, in se nekako pozablja na radikalizacijo. Ampak eh, do tega novega dialoga je deloma prišlo tudi zaradi sankcij in posledičnega precejšnjega socialnega nemira. Po 35 letih diplomatske osame smo sedaj slišali dobre novice. Smond Mendej je povedal, da je Iran izpostavil svoje obveznosti, kar zadeva jedrske načrte, tako da je sedaj na Združenih narodih, da umakne svoj trgovinski embargo. kar pomeni, da je treba tudi na ta način uh, omogočiti dostop do več sto milijard, ki pripadajo Iranu po vsem svetu. V zvezi s tem bo treba doseči sporazum. Pomembni so pa odnosi med državami, še posebej tukaj govorimo o Iranu in Saudski Arabiji, vendar pa moramo tukaj poštevati ta pozitiven korak, z, ki je nastal z uničenjem uh, določenih um, zalog. Gospod Tenok je omenil, da je proporcionalno sedaj več eksekucij kot poprej. Eh, in to tudi treba upoštevati in tebi treba razmišljati. Zanima pa me, kakšno je stališče ZDA, kar zadeva prihodnost, ali bo ZDA, bodo ZDA zadovoljni s tem začasnim sporozumom, ali pa bodo določene sile znotraj pogajalske ekipe razmislile o tem, da bi Iran uh, mora ostati na stopni petodstotnega oplemenitenja orana eh, in ne prejti na 20-odstotno stopno bogatino. Uh, in eh, da bi tudi zmanjšal svojo opremo. Tako da me zanima, kakšne so, eh, kakšne so tudi vaši pogledi na ta odnos z ZDA. No, to je področje, glede katerega je treba še veliko narediti. Ne bom sicer trdil, eh, ali naj ima Evropa svoje predstavništvo tam ali ne. Mislim, da je naše stališče v zvezi s tem jasno. Bilo je tudi jasno izraženo strani uh, bronice Ashton. Zagotovo pa imamo tukaj zelo uh, ploden teren za dobro razpravo. To, da revoluciji ni uspelo, um, je pripeljalo do uh, pogovorov v uh, Ženevi, ampak še veliko bo treba narediti. Najlepša hvala. Naslednji govorniki imajo dve minuti. Gospod Romero. Eh, Najlepša hvala. Imam vprašanje za strokovnjaka. Mar ne menite? da iralno delamo, uh, uh, delamo uslugo, uh, če jih obravnavamo kot uh, šitsko državo. To je zelo zanimiva država, ki ni zgolj šitska, ki se odpira. Vprašanje jedrske energije pa dejansko predstavlja korak naprej. Eh, in to zaradi tega, ker se je v Iranu spostavil nov režim. Vseeno pa menim, da se moramo bolj osredotočiti na demokratični prehod, ne le na področju človekovih pravic, ampak tudi na področju političnih pravic in odostevanja. Kadarkoli govorimo namreč o Iranu, govorimo o njihovi vladi, ne govorimo pa o njihovem eh, demokratičnem delovanju in eh, o delovanju njihove demokratične opozicije. če se zadeve eh, zreduciramo na odnose med eh, suniti in šiti, potem govorimo sicer o eh, verski tradiciji, ki ima določen učinek na obstoječju položaje, vendar ali ni napaka, da o tej kulturni tradiciji uh, govorimo non-stop, ne da bi pri tem govorili tudi o političnem stanju. Ja, uh, hvala lepa. Torej, hvala lepa. Tudi jaz menim, da ni alternative za kritični angažma. Osebno eh, bi si seveda želel sodelovanje Irana pri sirijski konferenci. Eh, moje vprašanje se nanaša na regijo. Kako ocenjujete razmerje Irana do dosedanje vlade v Iraku? Ali je to razmerje med močno državo in satelitsko državo? Ali naj govorimo s Teheranom, kadar želimo kaj doseči od eh, Iraka? Potem pa glede tega, kar je povedal gospod eh, Persi, eh, torej dialog o človekovih pravicah z Iranom, ki smo ga nekoč imeli in učinki tudi znotraj države. Kot parlament smo pred desetimi leti včasih tudi sodelovali in videli smo, kako se je iranska delegacija kregala med seboj. Se pravi, poslanci, eh, ki so iz eh, reformnih strank in predstavniki pravosodja. Moje vprašanje pa je, kaj pa je vse to prineslo. V končni fazi oni niso več smeli kandidirati na volitvah in danes imamo situacijo, da sicer upamo, da se bo s gospodom Rohanjem nekaj spremenilo. Ali pa ni res, da smo pravzaprav še zelo daleč od Eh, reformnega diskurza pred desetimi leti. Eh, torej rekli ste, da je 13 odstotkov radikalnih glasov pri predsedniških volitvah. Dobro, to je ta okvir, ki je bil. Eh, kako pa je z pasterani, ki imajo gospodarske koristi in podobno? Ali nimajo ti še bolj politiko trde roke, to kaže eh, pravzaprav tudi število usmrtitev in eh, v tem primeru bi pač od eh, li, politične liberalizacije bili še zelo daleč. Hvala lepa. Belder, Najlepša hvala, gospod Belder. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi gospa Poročevalka, imam dve vprašanje. Sprva, gospod Paziv, govorili ste o dialogu. Torej, obstaja neka situacija, kjer eh, so izobraženi ljudje verski fanatiki. To se vam mogoče ne zdi. Eh, ovira za koncept za razumevanje države, kot, jo imamo, kot ga imamo na Zahodu in ali se to povezuje z dostopom do oblasti. Torej, kako pomembno je v odnosih eh, z Iranom uloga, eh, ki jo igrajo verski strokovnjaki in eh, ali je to sploh možno ali lahko sploh izražamo kritic, kritiko. Eh, gospod eh, Poš, glede eh, položaja manjšin v Iranu. Vedno je to težavno vprašanje in obstajajo jasni problemi. Govorili smo o kurdih, o armencih, ehm, da ne omenjamo azerbejdžanov, ki so precejšna manjšina v Iranu. Torej, kako vi vidite položaj manjšin in eh, kako se to odraža na notranjo politično situacijo v Iranu. In potem so tukaj še napetosti v notranjem položaju. Kaj pa eh, revolucionarna garda? Pogosto smo slišali uh, omembo trgovine z mamili. Prav gotovo tukaj tudi obstaja neka politična dimenzija. In tukaj uh, poznamo jasne akademske študije, ki uh, pravijo, da je revolucionarna garda uh, globoko upletena v trgovanje z mamili in celo v njihovo proizvodnjo. To pa pomeni uh, resen. Uh, o resno oviro za naše odpiranje za Iran. Thank you. Now, Mrs. Kromberg from the Green. Uh, gospa Kromberg, zelo je zelenih. Thank you. <clears throat> Just a comment. Uh, hvala. Komentar uh, glede človekovih pravic in vprašanje. Eh, kot prvo je pomembno imeti medsebojno spoštovanje in v Iranu smo pravzaprav to ugotovili. Mi ne smemo usiljevati naših vrednot, moramo samo poskusiti razumeti en drugega in že s tem mogoče doseči kakšno spremembo. Vprašanje je pa vedno, s kom se pogovarjate o človekovih eh, pravicah. Ehm, predno smo šli v Iran, eh, imeli smo sestanek z predstavniki vseh nevladnih organizacij, ki delujejo izven Irana. Eh, takrat smo jih, sedaj jim bomo pa dali povratno informacijo, potem, ko smo se vrnili z obiska. Ampak enako pomembno je pogovarjati se z uradniki, z oblastmi. In zanimivo, vprašanje je eh, seveda smrtna kazen, res eh, izvajanje smrtni kazi in eh, usmrtitve, to je kruto. Ampak mnoge teh zločinov je povezanih z mamili in postavljali smo si vprašanje, ali je to učinkovit način boja proti kaznivim dejanjem na področju mamil. Potem pa še vprašanje Valterju Pošu ta ročnica med eh, šiti in suniti. To se dosti krat eh, meša. Sprašujem se, kako se to uporablja, kako se ta ločnica uporablja v boju za oblast in ali se mogoče to bolj ne navezuje na uh, sociološko-ekonomske kriterije, na manjšino, bolj na to kot na vero. In kakšna je dejansko vloga vere v tej eh, razmejevanju, ki se vedno bolj pojavlja še zlasti v zahodni retoriki. Eh, hvala lepa. Kot članica delegacije za Iran želim nekaj stvari povedati in eh, rada bi se navezala na to, kar je povedal gospod Parsi. Vprašali ste se, kakšne odnose želimo z Iranom in glede tega moramo povedati nekaj. Evropska unija nima strategije za ravnanje z Iranom, razen če uporabimo. Uh, besedo strategijo za cikcak eh, eh, ravnanje gospe Eštonove. Kaj pomeni normalizacija odnosov z Iranom? Kaj razumete pod eh, tem izrazom? Se pravi, navezati stike, trgovati, pa poglejmo ali nam bo to všeč ali ne, potem bomo pa stvari navezali še naprej ali ne. To je stvar, ki me zelo zanima in v tem kontekstu, kako bomo pač ravnali z dialogom o človekovih pravicah. Imela sem občutek, da smo to zelo hitro odkljukali, govorili o trgovini, raziskovanju, sodelovanju v parlamentu in to nam je ušlo iz rok. Eh, seveda pa tudi Irancem ne moremo preveč pomagati, stvari morajo razvijati sami in mi imamo dovolj izkušen o izvozu eh, revolucion, izkušen revolucionarnim eh, gibanjem, ko pa so bile posledice negativne. Druga stvar, ki me je zanimala, je vprašanje sankcij. To je bila vedno sporna točka v Evropskem parlamentu, mi smo bili vedno proti tem sankcijam in sankcije EU so nek problem. Težavno je, če nevladne organizacije ne dobijo več denarja, pa, eh, te pa želimo seveda financirati, če želimo pač eh, doseči njihovo neodvisnost. Torej, kako bomo ravnali eh, s sankcijami? Kakšno naj bo stališče Evropskega parlamenta glede tega? To moramo raščistiti tem imajo tudi gospodarsko krizo, ki je koristna eh, sedanjemu režimu. Tu gre za ohranjanje moči. Tretja stvar, ki me zanima, je vprašanje Afganistana. Pri vprašanju Afganistana in se moramo zastaviti vprašanje, kaj se bo zgodilo leta 2014. Eh, umik zaveznikov iz Afganistana, kako bo ta učinkoval? Ali lahko rešujemo iransko vprašanje, ne da bi hkrati obravnavali Afganistan, kajti oni se bojijo tega, kar eh, sedaj. Eh, prihaja eh, imajo strah pred mamili begunci in tako naprej torej stvari se moramo lotevati skupaj hvala lepa Thank you. Eh, finalement, ma... Hvala lepa. Eh, gospa Durand. In potem bomo pa dali gospodu iz eh, službe za zunanje delovanje besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem eh, bila del delegacije, ki je bila v Teheranu decembra In upoštevajoč to, kar ste povedali in kar smo videli na kraju samem, tu vidimo, da so eh, odnosi v iranskih institucijah zelo kompleksni, komplicirani. Uh, Eh, obstaja pač neka pripravljenost za dialog. In gospod Parsi, prosim, da poveste nekaj o koledarju. Ta je pomemben za dialog. Kakšen koledar eh, imate pred eh, seboj? Mi seveda vidimo, kaj se dogaja v Iranu. Eh, šest mesecev ima sedaj eh, Iran za to, da uresniči ta jedrski dogovor. Kakšen je torej vaš koledar za okrepitev dialoga tudi o človekovih pravicah? Eh, tu gre seveda za različna vprašanja, notranji odnosi v Iranu, potem pa razprave, o Siriji in potem pa ta jedrski eh, sporazum, ki je samo stopnička na eh, dolgi poti. Sicer pa se navezujem tudi na vprašanje gospe. A ne, Gomeš, eh, tu gre za vprašanja pogajanj med Iranom, Sirijo, Eh, tu gre za zelo kompleksna vprašanja, torej mi ne vemo, kaj eh, lahko tu dosežemo, če Irana ne vključimo. In zdaj še predstavniki iz eh, službe za zonanje delovanje. You, uh... Hvala, gospod predsedojoča, in hvala za povabilo na to javno predstavitev in prispevek v tej razpravi. Eh, zelo cenim mnoge pripombe mnogih eh, glavnih govornikov, pa tudi eh, poročilo gospe Kromberg o obisku v Iranu, ki je potekal pred kratkim za, Evropsko, za delegacijo Evropskega parlamenta. Naj začnem z nekaj splošnimi pripombami, če mi dovolite kar zadeva področja sodelovanja, kjer lahko dosežemo nek razvoj z Iranom. Um, večino to, kar sem slišal, uh, se nanaša na področja um, ekonomskega sodelovanja, um, nekaj, kar uh, bi si uh, Evropska komisija in druge inštitucije res želeli, da se razvije. če gleste na eh, eh, naše spletne strani, eh, boste našli, da zapisano, da si želimo boljše sodelovanje z Iranom, ko se politično ozračje izboljša, ko bo primerno. O tem sploh ni nobenega dvoma. Kljub temu pa se mi zdi, da je hudič spet v podrobnosti. Zavedati se moramo tega. Obstajajo tveganja, če bomo delovali prehitro. Eh, nadaljevati moramo previdno in včerajšnji dogodki na to tudi kažejo. Ne želim nekaj natančno analizirati, um, ampak Ali so odnosi Zahoda z Iranom po tem povabilu v Montr boljši ali slabši? Ali so slabši, kot bi bili, če tega povabila ne bi bilo? Mislim, da je odgovor precej jasen in to le kaže na dejstvo, da gre za zelo občutljiv preho občutljivo prehodno obdobje iz nekega um, z neke konfrontacije v poskus razvoja nečesa veliko bolj pozitivnega. In tukaj moramo biti previdni. Previdni moramo biti, kak, kakšen naslednji korak bomo naredili. Popolnoma se strinjam, da. Eh, obstajajo te možnosti za sodelovanje, ki so bile omenjene na teh področjih, Torej, nadaljujemo previdno, kot je rekel gospod Parsi, moramo najti situacijo, kjer bodo vsi zmagovalci, eh, kjer imamo neko konvergenco različnih interesov in mogoče bi bilo dobro sprva začeti z področji, ki so relativno nespolitizirana in nekontroverzna. In kot smo že slišali, kot se izpostavili, eh, želimo vplivati na spoštovanje človekovih pravic v Iranu. Ampak eh, to bi želeli na osnovi, doseči na osnovi nekih eh, izjav, ki bodo imele neko posledico. In to ni nujno, da se bo zgodilo, če bomo mi samo razglašali naša načelna stališča. Torej, poskusiti moramo delovati v nekem okviru, ki je produktiven, ki prinaša rezultate in ki nima nekih nezaželenih sledi. Seveda, kar nekaj kritike smo slišali o tem, kakšno sploh vizijo ima Evropska unija za odnose z Iranom. To je legitimno vprašanje, vprašanje o viziji. Moramo se zavedati, da vizijo lahko razvijamo le skupaj. Ne moremo, tako kot enajstletnik, reči svoji prijateljici, poročila se bova in imela bova šest otrok. To ne gre tako. To ni stvar, ki jo lahko razvijamo enostransko. Potrebujemo dialog, korak po korak in skozi to se bo razvila tudi vizija. Ne želim vam eh, v tej razpravi vzeti preveč časa, lahko le še dodam, kar eh, zadeva. Eh, odprtje evropskega predstavništva, predstavništva Evropske unije. Nasploh EU meni, da je eh, pomembno vzdrževati eh, diplomatske kanale dialoga, kanale za dialog. In prizadevali smo si ohranjati neko omejeno prisotnost v Iranu v okviru veleposlaništva ene od držav članic, vendar to ni bilo za, spremljivo za Iran. Na ta način, če bomo odprli predstavništvo, bomo gotovo tlakovali pot za naprej, ampak kot sem rekel, to ni v izključni pravici enostranskega odločanja Evropske unije. Omenjena je bila tudi potreba vključevanja tretjih držav, še zlasti Saudske Arabije in druge, v, drugih iz Persijskega zaliva, eh, tako da bi tudi oni mm, pregledali, eh, preučili svoje odnose z Iranom. Ehm, naši diplomatski predstavniki v Persijskem zalivu eh, so že imeli te razprave in poskušali so tem državam jih, jih pripeljati do tega, da eh, preučijo svoje odnose z Iranom eh, tudi na osnovi tega začasnega sporazuma 3 eh, plus 3. Naj vas opozorim še na dejstvo, Eh, da je zelo pomembni odnosi med eh, ljudmi, med posamezniki, ne le odnosi med vladami in med upravami, ampak imamo že instrumente Erasmus Mundus, eh, imamo možnosti um, okvirnih raziskovalnih uh, programov, imamo instrumente za vključevanje Irana, odprtje instrumente, ki so v mnogih primerjih odprti za Iran in sedaj moramo to razviti, na tem nadalje delati in eh, sproti ugotavljati, kako lahko na ta način razširimo sodelovanje. Lahko bi govoril še dolgo, ampak eh, vem, da je eh, za vas čas omejen. Najlepše hvala. Hvala lepa. Izkoristila bom to priložnost in dodala dve besedi. The situation given just... Uh, kot prvo eh, povabilo eh, Združenim narodom, da se vključijo v pogovore Ženeva 2, se mi zdi zelo dobro. To je zelo pomembno za multilateralnost teh pogovorov, večstransko vključevanje in eh, Iran dejansko je treba povabiti eh, v eh, pogovore Ženeva 2. Seveda je glavni cilj eh, prekiniti vojno v Siriji, iskati moramo seveda politično um, rešitev, ampak v prvi vrsti moramo re, ustaviti vojno v Siriji. Sirija je pomemben regionalni akter, tako kot Iran, in to mora biti na pogajalski mizi. Drugič, iran je več kot samo šiitska država. Evropska unija, Združene države Amerike in Iran imajo skupne interese v eh, boju proti eh, širjenju eh, nasilja v Iraku, Libanonu in tako dalje. In ne smemo pozabiti, da Iran kot šeitska država je velik nasprotnik sovražnika Al-Kaide, Talibana in tako, Talibanom in drugim. In to je element, ki ga je treba upoštevati. Gospod Parsi, sprva vam dajem besedo, potem pa nadaljujemo. Najlepša hvala za vprašanja. Posem na kratko bom poskušal odgovoriti saj na nekatera. Da, strinjam se, ko gre za eh, sektaštvo. To ni nekaj, kar eh, je dano po eh, naravi, to je nekaj, kar lahko izkoristijo in zlorabijo politiki. Ko pa začnete tem, tega ne morete kar tako odklopiti. Se pravi, eh, treba je razumeti situacijo in konflikt, eh, vendar, eh, ko spustijo pač duha iz steklenice, je pač zunaj. In Islamska republika je dosti manj ideološka, kot bi bila recimo Saudska Arabija. Saudska uh, uh, Arabija je tu dosti bolj sektaška kot Iran, kar pa zadeva kongres eh, v ZDA in sankcij. Zelo pomembno je, da vemo, da kongres eh, meni, da lahko s sankcijami dosežejo vse. Eh, oni pač mislijo, da so nas sankcije privedle do te točke. To bi bilo preveč poenostavljeno. Problem gre sedaj v senat. Eh, ni nujno, eh, da bo do pač dosegli svoje, vendar nevarno je, da bodo spodkopali eh, Obamo. Eh, In eh, težko je pravzaprav reči Irancem, da so lahko partner, če jih pač lastni ljudje spodkopavajo. To bo potem tudi problem za Evropsko unijo, kajti naše stališče je bilo posem usklajeno za ZDA. ZDA pa imajo sedaj dve poziciji, dvoja, dvojna stališča. In, eh, Eh, naše stališče je pač stališče izvršne veje oblasti eh, in ne zakonodajalca. In eh, mi pač moramo pogledati, kaj prihaja od kongresa in kaj od predsednika. Sankcije ne bodo pač omogočile vsega in tako to ne gre. Tu se pač ne upošteva dinamika v iranski družbi. Če si ogledamo pač Iran v zadnjih 30 letih, eh, ko je revolucionarna družba šla v postrevolucionarno družbo, tu vidimo sedaj pač postrevolucionarno ideologijo. To se dogaja že dolgo. In, eh, Eh, eh, Rohani ne deluje tako zaradi tega, ker grozimo sankcijami. To bi pomenilo, da zanemarjamo dogodke v družbe. Kar pa zadeva odnose. Odnosi z EU ali pa z ZDA. Tu je razlika. Obstajajo razlike med tem, kar želijo in lahko uresničijo ZDA in med tem, kar mi lahko uresničimo. Eh, ZDA imajo dis Eh, funkcionalni neodnos. Eh, in nekateri v Iranu želijo funkcionalen odnos z ZDA, vendar to je še zelo daleč na obzorju. Mi pa imamo delujoč odnos eh, z Iranom in če želimo in če igramo in stavimo na pravo karto, lahko marsikaj dosežemo. Torej, tu ne bomo imeli dogovora, eh, po katerem bi Iran se odpovedal bogatenju. E, takega predloga ni na mizi. E, Iran bo imel bogatenje v tej ali oni obliki na svojih tleh in e, noben dogovor tega ne bo izbrisal. Lahko pač to uresničite z vojno, vendar za to potrebujete in ljudi in denar. Obama pa nima ne ljudi, ne denarja, ne interesa. Kongres to morda želi, vendar noče prevzeti odgovornosti za vojne. Eh, kakšen naj bi bil dejanski eh, odnos z Iranom? Eh, aktualen odnos bi bil pravzaprav naslednji. Govorili bi tudi o stvarih, ki jih ne želimo. Govorili bi o stvarih, kjer ni potreben politični input, izmenjava študentov, trgovina in podobno. Ali želite to in poimenovati normalizacija ali ne, to je stvar definicije pojma. Vendar mi moramo vedeti, da s tem sporazumom eh, pač eh, ne bomo dosegli eh, veliko, ne smemo pač biti razočarani, če ne bomo pač ničesar dosegli. Vse je odvisno od nadaljnih korakov. Tu se zastavlja vprašanje, ali ima Iran posem drugačen koncept države ali pa gre za tako teokracijo, ki je posem drugačna od tega, kar imamo na Zahodu. S tem se torej ne strinjam če si ogledate Iran in pozabite na eh, hijabe, turbane in podobno, potem vidite, da gre za dokaj modernizirano državo. To ne pomeni, da so taki kot mi in da so jim všeč naše stvari. Včasih so jim, vendar to samo po sebi ni kriterij za interakcijo. Če iščete samo ljudi, ki so taki kot vi, potem pa bo svet zelo majhen. Kdo so sogovorniki v Iranu? Eh, ti morajo biti na vseh ravneh. To ne sme biti samo interakcija med ministri in ministerstvi. Tu potrebujemo pač eh, pogovore na vseh eh, ravneh. Mi imamo naprimer program za člo, humanistične študije in to se bo tudi širilo. Tudi na tej ravni moramo sodelovati in to bo tudi imelo nek učinek. In za konec se navezujem na to, kar je pač povedal predstavnik iz eh, službe za zunanje zadeve. Moramo biti previdni do neke stopnje, hkrati pa moramo priznati, da bolj ne bo. In to, da počakajmo, da vidimo, kako eh, se bodo stvari obnesle, Eh, je eh, pač način, da se znebimo odgovornosti. Tako pa to ne deluje. Mi moramo od samega začetka dati nek input. Ne bodo se stvari dogajale same po sebi in potem bomo pa razmislili, ali to hočemo ali ne. Eh, torej, kot enajstletnik eh, se moraš odločiti, da želiš eh, se poročiti drugi osebi, z drugo osebo imeti šest otrok z njo in potem šele pravzaprav delate na tem in eh, da to uresničite. Eh, gospod Poš, pet minut. Eh, hvala lepa, gospod Parsi je že marsikaj omenil. O glede sankcij bi pa povedal nekaj konstruktivnega. Pomembne so, to je najmočnejše orožje EU in imele so učinek. Potem pa se strinjam pa seveda vsem ostalim. Treba je upoštevati dinamiko v režimu in slaba gospodarska situacija je tudi razlog za to uh, dinamiko. In v zadnjem letu eh, smo bili v stiku s raznimi eh, eh, sloji prebivalstva. Rohani je pravzaprav hotel tudi ugotoviti, kakšen je nacionalni interes v sodelovanju z raznimi skupinami in eh, eh, odpovedal se je pravzaprav tudi dogmi, da so odnosi z Iranom, z ZDA odvisni od uh, samega nacionalnega interesa. In eh, tu je šlo za nek ideološki tabu in ko so se poslovili od tega tabuja, so tudi drugi dogovori možni. Nekdo je omenil tudi zavezništvo Izraelcev, Saudske eh, Arabije v zadnjih letih eh, z upori eh, eh, rančanov so pravzaprav v Teheranu na novo ocenili situacijo in eh, mi smo na Zahodu bili pravzaprav tudi presenečeni nad eh, brutalnostjo Al-Kaide, ki je pač segla vse preko eh, afriškega roga do Iraka. Jaz Iran ne bi omejil na ta šiitski element, čeprav je ta dobil svoje eh, pomembno mesto v ustavi. Eh, Ira, Iran. Eh, eh, oziroma šitski element so izkoriščali. E, to je element, ki sta ga izkoriščali e, eh, Saudska Arabija in Iran, vendar to sedaj zaradi ukrepanja Al-Kaide ne e, velja več spričo sedanje situacije eh, priznam, da z Iranom lahko razrešimo vsa vprašanja šele po zaprtju jedrskega dosjeja. Eh, vse pa je odvisno seveda tudi od vaše ocene, kako pomemben je ta eh, element Al-Kaide. Če menite, da je ta eh, element tako pomemben, da tu eh, ne gre zgolj za terorizem, temveč za strateško ogrožanje, potem moramo sodelovati vsemi, ne glede na človekove pravice, pa naj gre za Saudsko Arabijo ali pa Iran. In Irak. Irak ni satelit, je država, ki so ji odrekli rastno uh, identiteto je v glavnem šitska arabska. Šitska eh, arabska država in v 80-ih eh, letih eh, je bilo veliko usposabljanja pomembnih osebnosti tam. Torej, če si ogledamo Eh, ves čas eh, obstoja Iraka ni bilo pravzaprav mirovnega sporazuma z Iranom, temveč samo o prekinitvi ognja, o eh, primirju. In potem se tu seveda zastavljajo vprašanja kurdske manjšine, avtonomije in podobno. Iran je sicer zelo dobro igral in ne more pa ničesar diktirati Iraku. Očitno pa seveda eh, se trudijo in delajo dobro v svojem interesu. In tudi ne verjamem, da bo neko zavezništvo med eh, Izraelom in eh, Saudsko Arabijo, ker je premalo skupnih interesov. Vendar, brez oblikovanja palestinske države in dokončanja mirovnega procesa ne bo integracije Izraela uh, Eh, v tej regiji in tudi ne bo uradnih diplomatskih odnosov med Izraelom in Saudsko eh, Arabijo. Iran in Sirija. Ja, Iranci so tam aktivni, nimajo pa eh, načrta za alternativno delovanje. Na severu Sirije je tudi PKK, ki se bori tudi proti radikalnim islamističkim, islamističnim eh, silam in eh, zauzemajo se za neodvisni Kurdistan. Eh, z vedika Irancev pravzaprav zelo dobro pravzaprav branijo teren. In potem pa še nekaj o etničnih manjšinah. E, treba je še razviti to mm, miselnost, e, da obstajajo e, kot Iranci seveda obstajajo separatisti, avtonomistična gibanja in tako naprej. Vodstvo je etnično še vedno zelo mešano. Jaz eh, ne vidim, da bi Persici bili uh, tu močneje zastopani. Uh, prihaja do diskriminacije sunitov in tu je tudi. Uh, pravzaprav uh, Eh, problem in Iranci se tega zavedajo. Eh, vendar pač tu eh, še niso ustrezno zagotovljene manjšinske pravice v Iranu. Hvala lepa sodelujočim v tej razpravi. Naša priporočila bomo obravnavali v AFET-u na sestanku 10. februarja. Hvala lepa.